ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, prosim vas, da se posedete. Te prijazne gospode in gospe pa prosimo, da prenehajo s fotografiranjem, tako da bomo lahko začeli. Nekaj članov in članic odbora še išče svoj sedež. Pozdravljeni na nocojšnjem zaslišanju gospoda Andrusa Ansipa, ki je podpredsednik za digitalni enotni trg, kandidat za podpredsednika in komisarja seveda. Pozdravljam člane in članice odbora za industrijo, raziskave in energetiko, člane in članice odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in člane in članice odbora za kulturo in izobraževanje. Pozdravljam pa seveda tudi člane našega odbora, odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, ki vodi to zaslišanje. Na tem zaslišanju želimo najti odgovor na dve vprašanji. Je kandidat kvalificiran za to, da postane član kolegija komisarjev in je kandidat kvalificiran za to, da izvaja dožnosti, ki so mu dodeljene. V skladu s smernicami za potrditev komisije parlament oceni kandidate na osnovi njihovih splošnih eh, sposobnosti, evropske zavezanosti in osebne neodvisnosti. Oceni tudi njihovo poznavanje zadevnega resorja in njihov način komuniciranja. Gospod Ansip je odgovoril tudi na naša pisna vprašanja pred zaslišanjem. Odgovore pa lahko najdete v vaših dosejih, na voljo so v vseh jezikih. To je javno zaslišanje, ki se spletno prenaša posod polni in tudi naše gledalce zunaj dvorane posravlja. Komisar, kandidat za komisarja, bo dobil 15 minut za uvodni nagovor, na koncu pa še pet minut za sklepne misli. Vmes pa mu bodo poslanci in poslanke zastavili 45 vprašanj. V sklopu treh minut, eno minuto imate za vprašanje, na to pa ima kandidat za komisarje dve minuti za odgovor. Poskušala bom zagotoviti, da se bomo vsi držali teh časovnih omejitev. Na voljo je tolmačenje v 23 jezikih. Vsi govorniki lahko govorijo v maternem jeziku. Prosili so me, da ne govorimo prehitro, drugače naši odlični tolmači eh, ne bodo mogli slediti. Prosim vas, da govorite torej primerno hitro in jasno.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 Gospod kandidat za komisarja, naj vam čestitam za vaš odličen govor, vsaj z vidika upoštevanja časovne umetve. Upam, da bodo člani in članice odboru sledili uh, vašemu zgledu. Gospod Andrija Švab. Hvala lepa. Gospod Ancip, gospod kandidat za komisarja Kot nekdani estonski premije ste v devetih letih v svoji državi uvedli kar nekaj elektronskih pobud, ki so privedle k več elektronskega poslovanja in več uporabe elektronskega poslovanja v javni upravi. Moje vprašanje se nanaša na dejstvo, da ste zdaj poslanec v Evropskem parlamentu in če boste potrjeni kot komisar, boste pravzaprav sedeli ob svojih nekdanjih kolegih. Kar zadeva kibernetsko varnost, vam lahko povem, da niti en minister na svetu ni bil pripravljen eh, lotiti se tega in zato vidimo, da je pravzaprav dokument na področju kibernetske varnosti bil pripravljen samo s pomočjo uradnikov. Kaj mislite, da bi morali narediti za to, da bi države članice projekt eh, digitalne varnosti jemale bolj kot za svoj projekt? Hvala lepa. Najprej hvala za prijazne besede, s katerimi ste opisali Estonijo, ampak moram reči, da Estonija ni tako popolna, da bi lahko podučevala druge. Eno je, če m, mm, digitalna vprašanja razrešuješ v Estoniji, nekaj drugega pa je, če to počneš na ravni celotne Evropske unije. Kibernetska varnost oziroma njena odsotnost predstavlja veliko grožnjo. Naša podjetja, naše ljudje trpijo zaradi kibernetskih udorov in kibernetskega kriminala. V mnogih državah članicah že imajo nacionalne strategije eh, kibernetske varnosti, v drugih državah članicah pa take strategije še vedno nimajo. Podobno velja tudi za podjetja. Celo v nekaterih velikih podjetjih nimajo svoje strategije kibernetske varnosti. Evropski parlament je že pripravil direktivo. Mislim, da je izjemno pomembno, da ta direktiva postane tudi resničnost. Leta 2007 je Estonija doživela resen kibernetski napad. Od takrat dalje se zavedam, kako pomembno je neformalno sodelovanje med različnimi ljudmi, ki lahko sodelujejo v ekipi za odzivanje na napade. Mnogokrat smo videli, da je šlo za čezmejne kibernetske napade. Skratka, to je zelo pomembno. Hvala at Maria Jo Rodriguez from the S&D. Sedaj pa za SD, gospod Rodriguez. Uh, eh, I... Gospod kandidat za komisarja, ali nam lahko kaj več poveste o posledicah digitalnega gospodarstva za našo industrijo? Prepričana sem, da lahko to prinese nov potencial, lahko pa pričakujemo tudi precejšen učinek tako na podjetja kot na delovna mesta. Zato mislim, da potrebujemo novo industrijsko politiko, ki se bo s tem spopadla. Moje vprašanje je, kako se nameravate spopasti z učinkom na industrijsko prestrukturiranje in delovna mesta zaradi prehoda na digitalno gospodarstvo? Hvala. Verjamem v napredek. Napredek vedno ustvarja več delovnih mest, kot pa jih uniči. Tudi z digitalizacijo dobivamo več delovnih mest, kot pa bo uničenih. Digitalizacija sega vse povsod. Ni prav, da govorimo samo o digitalnem sektorju. Danes je celotno gospodarstvo že digitalno. Digitalna tehnologija podpira tudi ponovno industrializacijo Evropske unije. Kot vemo, življenski ciklus proizvodov se krajša. V letih med 2002 in 2006 je bilo zelo popularno, da eh, se je industrija selila drugam. Zdaj prihaja nazaj. Digitalizacija bo ta proces nedvomno podprla. Danes lahko vidimo, da je delež ustvarjalnosti, ki je vgrajeno v naše izdelke, veliko večji kot pred nekaj leti. Zato verjamem v to, da bo digitalizacija podprla ponovno industrializacijo Evropske unije. Zato digitalizacija sama po sebi bo dodala 4 odstotke, ko bomo seveda imeli dejanski enotni digitalni trg. Tako da pričakujemo in pozdravljamo koristi, ki jih bo prinesla digitalizacija. Hvala lepa, gospod Duda, za EKR. Gospod kandidat za komisarja. Vaša Država je ena od najbolj naprednih na področju digitalnega razvoja, zato imam nekaj vprašanj s tem v zvezi. Kako boste sodelovali s svojimi kolegi v komisiji za to, da odpravite ovire in dosežete svoje cilje? Katera merila boste uporabljali za to, da ocenite, kateri ukrepi so potrebni? Ali se boste zavezali, da boste bolj uporabljali oceno učinka, da bi ocenili, Kateri ukrepi bodo bolj povečali konkurenčnost in rast in ali boste na ta način dajali tudi predloge v svojem resorju? In ne nazadnje, če bi lahko izbrali samo en ukrep, ki bo po vašem mnenju prinesel največ rasti za enotni digitalni trg, kateri ukrep bi to bil? Uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. Kot vemo, so mnogi tako imenovani think tanki že predlagali, da bi prestrukturirali Evropsko komisijo na podlagi tako imenovanih grozdov. Predsednik Juncker je zdaj predlagal, da organizira posvetovanja na to temo in podpredsedniki bodo zdaj delovali v imenu predsednika in bodo usklajevali in koordinirali različna področja politik. Mislim, da je dejansko bilo že pred nekaj leti potrebne več koordinacije in usklajevanja in to je potrebno tudi danes. Na pripravljalnih seminarjih, ki jih je organizirala Evropska komisija, so nekateri generalni direktori, ki so sodelovali na tem seminarju, dejali, poglejte, sej vsa stvar že deluje, tu smo, sedimo skupaj in se pogovarjamo o isti tematiki, o varstvu podatkov, o monopolih, enotnem trgu na področju telekomunikacij in podobno. Očitno se to ni dogajalo tako zelo pogosto, namreč da bi strokovnjaki za posamična področja iz različnih direktoratov sedeli skupaj in se pogovarjali o isti tematiki. Ocena učinka. Ja, to je vsekakor podlaga vsakokrat in pri vseh predlogih potrebujemo tako oceno. In opravičujem se, čas poteka, ampak mislim, da znanje, znanje otrok na področju uh, digitalizacije, torej digitalna znanja. Gospa Šaranzova, Alde, odbor Imko. Hvala, gospa predsednica. Spoštovani kandidat, kot vidite, vlada precej soglasja glede tega, da je Estonija ena od vodilnih držav, kar zadeva digitalne in komercialne rešitve ter elektronske storitve. Danes še nimamo enotnega digitalnega trga na ravni EU. V svojem uvodu ste že povedali, da je to razdrobljeno na 28 digitalnih trgov ki vsakega ščitijo protekcionistične politike. Dejali ste, da tudi Estonija ni tako popolna, da bi druge podučevala, ampak iz svojih izkušenj na državni ravni in iz sodelovanja z drugimi državami, kateri ukrepi se vam zdijo najbolj uspešni in kako bi te lahko prenesli tudi na raven EU, na trg takega, kot je? Ali se zauzemate za koordinacijo nacionalnih prizadevanj ali pa za bolj harmoniziran sistem v celotni Evropski uniji? Hvala. Really so Hvala. Res je tako, kot ste situacijo ravno kar opisali. V Evropski uniji imamo 28 različnih zakonodaj na področju informacijske tehnologije, 28 izvrstnih, ampak različnih ureditev na področju informatike in ti izvrstni predpisi ustvarjajo ovire med članicami Evropske unije. In seveda se moramo tega vprašanja lotiti. Ustvariti moramo resničen enotni trg. Ne bi toliko govoril o primeru Estonije. Mislim, da v vseh državah članicah EU lahko najdemo res dobre primere, primere, kjer lahko ne samo prekopiramo dobre rešitve iz ene države v drugo, pač pa lahko take primere uporabimo kot zgled. Recimo e-fakturiranje. To je zgodba o uspehu na Danskem in vem, da je to zgodba o uspehu tudi v Španiji, v Italiji in tudi na Finskem. Na ravni Evropske unije moramo podpreti izmenjavo teh najboljših prask, dobre elektronske rešitve, ki temelijo na digitalizaciji, so dobra rešitev. In na ravni Evropske unije so ti skupni standardi za elektronsko fakturiranje že postavljeni oziroma se pripravljajo in upam, da bodo kmalo vse države članice uporabljale to elektronsko fakturiranje. Gospa Veržjat iz odbora Libe Gue Engel. Na vaši levi. Merci, madame... Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod Ansip, vaš mandat je jasen. Evropa mora postati vodilna sila na področju IKT. Bolje moramo izkoristiti potencial digitalnega. Zadolženi ste za digitalni enotni trg, ki je gospodarsko zelo pomemben. V GUE NGL ne verjamemo v eh, vseobsegajočo moč trga, da razreši vse. Tukaj obstajajo tudi nevarnosti za varnost državljanov, pa tudi za podjetja gre za varstvo podatkov, varstvo zasebnosti. V našem odboru smo se o tem že pogovarjali. Imeli smo izkušnje pri eh, sporazumu SWIFT, pri podatkih PNR in pri drugih sporazumih ZDA. Razen tega, kar ste povedali, kakšne konkretne ukrepe predlagate? onkraj svežnja za varstvo podatkov. Kaj boste naredili, da bi revidirati, eh, revidirali to področje, revidirali direktivo o telekomunikacijah, da bi rešili vprašanje nekaterih sporazumov s tretjimi državami, naprimer ZDA? Hvala. Najprej kar zadeva enotni digitalni trg. Dejali ste, ne verjamemo v trge. Kot liberalec verjamem v trg, vendar pa mislim, da trg. Problems. Mislim, da trg ne more razrešiti vseh problemov. Mislim, da trg ne more zaščititi šipkejših delov družbe, na mesto Evropskega parlamenta. To moramo narediti mi. Kot liberalec verjamem tudi v temeljne človekove pravice, vsakogar moramo zaščititi, njihovo zasebnost, varstvo podatkov je nuja, ko govorimo o enotnem digitalnem trgu. Najprej moramo zaključiti pogajanja o svežnju varovanja podatkov znotraj Evropske unije, obenem pa moramo nadaljevati s pogajanji tudi z ZDA. Januarja je predsednik ZDA Barack Obama imel čudovit govor. V njem je dejal, da vsi podatki, ne glede na to, ali gre za podatke američanov ali drugih, vsi podatki morajo biti zaščiteni pod enakimi pogoji. To je bila resnično močna politična izjava. Tako izjavo smo čakali že preteklih deset let, vendar pa je nismo dobili od ZDA v preteklih desetih letih. Zdaj pa imamo jasno politično usmeritev in videli bomo, ali bodo američani to usmeritev, to načelo lahko pretvorili tudi v prakso. Opravičujem se. Beda. Žal bom morala poskrbeti za to, da se držite časa, sicer bomo prepozni. Gospa Reda. Eh, Ljudje že dolgo želijo več sodelovanja pri vprašanjih interneta. To so pokazali tudi mednarodni protesti proti akti, ki so privedli do tega, da je padla v tem parlamentu, pa tudi pri posvetovanjih o avtorskih pravicah je bilo veliko odziva. Nedavno je bilo veliko vprašanj, ki so mi jih uporabniki interneta pošiljali. Naj vam jih postavim na tem zaslišanju. Žal ni časa, da bi vam vsa postavila. Vprašala vas bom nekaj enostavnega. Ali ste se pripravljeni angažirati v dialogu z internetno skupnostjo? Prvi korak bi bil spletno zaslišanje, kjer bi ljudje lahko postavljali svoje vprašanja glede prihodnosti digitalnega gospodarstva. Ste pripravljeni narediti ta drzni korak in ali ste za ali ste proti? Hvala za to vprašanje. Kot sva se že prej pogovarjala, je odgovor da. Pripravljen sem sodelovati pri internetnem zaslišanju oziroma internetni razpravi z uporabniki. Omenili ste akto. Sam sem akto podprl. Namreč po mojem razumevanju je zamisel akte bila dobra, da bi postavili skupne standarde, na podlagi katerih bi zaščitili pravice intelektualne lasnine evropskih državljanov v tretjih državah. Proces sam pa je bil grozen, nikakor ni vključil vseh in to je bil tudi razlog, zakaj so bili rezultati take, kot so bili. Zato se moramo iz primjera akte česa naučiti. delati moramo veliko bolj vključujoče. Hvala lepa. Diane James, Diane James AFDD, e odbor IMCO. Mikrofon, prosim. My apologies. Opravičujem se. Lahko prosim uro postavite na nič. Hvala lepa. Dejali ste, da je razvoj digitalnega gospodarstva ključnega pomena, vendar pa najhujša grožnja je tista, ki se je začela marca letos in ki se je nadaljevala. Gre pa za to, da se onemogoča dostop do storitev. To se je začelo v Rusiji in drugot in vpliva na vse plasti življenja. Nam lahko zagotovite, katere prioritete bodo tu, koliko sredstev boste namenili in kam boste to uvrstili med svojimi prioritetami v svojih prvih dneh. Lepo prosim, da ste konkretni. Eh, Če sem vas prav razumel, govorimo o varstvu potrošnikov. Po mojem mnenju, sredi vseh teh digitalnih rešitev mora ostati centar digitalnega trga potrošnik. Če potrošnik ni dobro zaščiten, če potrošnik, naš državljan, ne mora zaupati inovativnim digitalnim storitvam, potem teh storitev nikoli ne bodo uporabljali. Kot sem dejal v svojem uvodnem nagovoru, ljudje so izhodišče vseh procesov. Zaupanje je temelj vsega. Zaupanje je temelj vseh digitalnih storitev. Zdaj imamo že veliko dobrih pobud, ki nam bodo nedvomno pomagale vzpostaviti zaupanje, recimo svežen za varstvo podatkov, enoten trg na področju telekomunikacij. Varstvo potrošnikov je zaradi tega svežna na veliko višji ravni. Potem skupna zakonodaja na področju prodaje. Tudi tu bomo pomagali potrošnikom in seveda tudi malim in srednje velikim podjetjem. Zato mora biti potrošnik v središču vsakega takega procesa. Hvala lepa. Trošinski za odbor IMKO. Hvala lepa. Predsedujoča, hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Digitalni skupni trg ima kot cilj to, da preseže razlike v Evropski uniji in poznamo pomen vsega tega. Ambicija je bila ta, da bi ustvarili neke izhode za MSP-je in zato, da bi olajšali tudi dostop do notranjega trga tudi za ta podjetja. Ampak krati bo spodbudil tudi proizvodno, nakupe in tudi dobave za mala in srednje velika podjetja v drugih drugih državah, kjer je proizvodnja cenejša v primerjavi z zemljami Evropske unije. Tukaj mislim na uh, vzhodne države, kjer je delovna sila veliko cenejša. Ali ne mislite, da uh, pri dopolnevanju uh, eh, enotnega digitalnega trga uh, bomo sprožili uh, še toliko večji meri pojav selitve proizvodnje? Thank you. Hvala lepa. Seveda, enotni digitalni trg bo podprl predvsem mala in srednje velika podjetja. Enotni digitalni trg bo olajšal življenje za mala in srednje velika podjetja. Tako kot vemo, na primer, s, v primeru skupnega evropskega prodajnega prava, eh, to bo še neka dodana možnost, eh, priložnost, eh, kar bo pomenilo, da mala podjetja, družinska podjetja bodo lahko prodajala na spletu oziroma bodo lahko prodajala tudi čez mejo. Velika podjetja pa so že itak sposobna Eh, obvladovati vseh različnih 28 ureditev, ampak za male in srednje velika podjetja, za družinska podjetja je bistvenega pomena vse to, kaj ti ta podjetja ne morejo vedeti natačno, kaj je zapisano v drugih ureditvah drugih držav članic. Tako kot sem tudi že povedal v, svojem, v svoji uvodni predstavitvi, eh, ta, eh, ta prizadevanja, bodo pomagala podjetjem, da rastejo in torej digitalni, enotni digitalni trg bo spodbudil napredek za male in srednje velika podjetja. In ni pomembno to, kam se bodo usmirjali in kje imajo sedež ta podjetja. Torej, enotni digitalni trg bo odločno omogočil tudi eh, prenos eh, določenih delovnih mest v vzhodni del Evropa. Tako kot sem že prej povedal, del eh, ustvarjalnosti, umetnosti, znanja, veščin pri proizvodnji določenih izdelkov, vse to bo naraslo, ampak to ne pomeni, da znanje, ustvarjalnost, se bosta selili skupaj z enotnim digitalnim trgom samo na vzhod Evrope. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili prvi krog eh, vprašanj političnih skupin. Zdaj pa se bomo morali bolj držati odmerjenega časa, zato bom prekinjala govornike, če bodo presegli 20 sekund, ki jih bodo imeli na voljo za vprašanje in tudi čas za eh, kandidata za komisarja bo krajši. Torej, uh, gospod Tun Unholstein za LS. Um, gospa. Ne premježe. Jak mówimy o tym rynku podzielonym na 20. Hvala lepa. Hvala predsedujoča. Ko govorimo o razdrobljenem trgu, eh, na primer tudi v povezavi z internetom. Eh, vemo, da vse to povzroča dodatne težave eh, tudi eh, samim poštnim sistemom v 28 državah članicah in tudi s tem pride tudi do določenih ovir. Sprašujem vas, ali se boste prizadevali tudi na tem področju in kaj nameravate storiti za to, da ustvarite tudi ta enotni poštni trg, zato da bomo lahko enostavno in vitko kupovali na spletu. Do, uh, tudi z letom 2015-2016 je eh, gospa Kres obljubljala, da ne bomo več prizadeti zaradi stroškov za telefonsko gostovanje. Uh, nameravate se posvetiti uh, tudi tem vidikom in ne se naveže na to, kar so povedali kolegi. Želimo imeti enotni trg in ne bo uh, razdrobljen. Zaključujem, pravi govornica. Ampak kako naj uh, prepričati, kako bo se prepričali svoje kolege, ampak uh, predsedujoča prekinja.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 poštne storitve dan danes dejansko uh, preprečujejo elektronsko trgovanje. Naprimer, če moramo plačati petkrat več za poštne stroške oziroma za stroške dostave, potem ne boste tega pošiljali po pošti v drugo državo članico, ker to bo v bistvu onemogočilo vaše poslovanje. To je bistveno za potrošnike, za stranke. Ampak Če, recimo, eh, če se neka podjetje nahaja v Londonu, potem pa dobavi blago v Glasgow eh, po veliko nižji ceni kot pa v Brusel, ker je razdalja, eh, v resnici razdalja med Londonom in Bruslem pa je veliko krajša, ampak imamo pa meje, ki delijo eno državo od druge. In kot pa vemo, Evropska unija je unija brez meja. In eh, torej moramo se spopasti tudi s temi eh, vidiki. Eh, Pošne, univerzalna poštna direktiva je področje, ki se ga je treba zelo previdno proučiti, ko gre za te univerzalne poštne storitve. Potrebno je torej določiti pravila, eh, ki naj zagotovijo, da bodo eh, različni državljani obravnavani enako, pod enakimi pogoji, da ne bodo prisiljeni plačati več samo zato, ker pošiljka gre eh, v drugo državo in torej mora prejiti neko mejo. Moramo stvari olajšati za stranke, za potrošnike in eh, mislim, da hkrati bomo morali tudi upoštevati potrebe poštnih storitev. Hvala lepa, gospa Hrthat, SD. Imko. Komisa. Hvala, gospod kandidat. Dejali ste, da želite biti čim bolj holistični in da boste zelo tesno sodelovali tudi z drugimi komisarji, z gospodom Otengarjem in z gospod Jurovo. Kako boste to konkretno počeli? Prej ste eh, govorili o generalnih direktorjih, zanima pa me, kako boste sodelovali s komisarji. Dejali ste, da želite v središče postaviti človeka, potrošnika, ampak kako boste to naredili, kako se bo to zgodilo? Dejali ste, da želite poskrbiti za to, da bodo vsi ljudje v Evropski uniji imeli dostop do interneta in do 4G. To se mi zdi, da je zelo pomembno za ljudi ne samo v mestih, ampak tudi na podeželju. Kako boste to naredili? Ali boste države članice podprli pri tem? Hvala lepa. Torej, kako naj sodelujemo v kolegiju komisarjev in predvsem podpredsednik in komisarji. Torej, v zadnjih devetih letih sem sodeloval z različnimi ministri v Estoniji in to kot predsednik vlade. Ko imamo koalicijsko vlado, moramo vedno poiskati neko soglasje. In torej, če bomo pričeli z glasovanjem, potem bomo takoj zapadli v eh, pač iskanje novih koalicijskih eh, partnerjev. Že prestar sem, da bi spreminjal svoje navade in zato bom nadaljeval po isti poti tudi eh, znotraj Evropske komisije. Uloga podpredsednikov v komisiji je to, da usmerjajo in usklajujejo in vloga komisarjev pa je nekoliko različna. In sicer je ta, da organizirajo in vodijo in upravljajo. Torej, vloga podpredsednika je bolj horizontalne narave, medtem ko vloga komisarja je bolj vertikalne narave. In torej, to so dopolnilne vloge, torej vloge, ki, se, ki drug, druga dopolnjujejo in obe vlogi sta potrebni. Hvala. Timothy Kirkhope from the ECR from the Libe. Gospod Kirkhope iz odbora Libe za EKR. Kandidat za komisarja, moje vprašanje se osredotoča na nedavno uh, sodbo uh, Evropskega sodišča o pravici do pozabe. Uh, torej, um, predvsem, ko gre za vprašanje boja proti kriminalu in terorizmu, imamo določen vpliv, ki ga sodbe sodišča imajo za uh, poslovanje. Kje poteka meja med uh, zasebnostjo in svobodo govora? In ali mislite, da pravica do pozabe je pravica za vse ali pa je to izjema samo za nekatere. Hvala lepa za vaše vprašanje. Kolikor eh, sam eh, razumem to, eh, to vprašanje, politiki ne morejo upati v to, da njihova dejanja, njihove besede bodo pozabljene. Eh, ko govorimo eh, o mm, pravici do pozabe, lahko izključimo politike, kajti eh, ljudje se spominjajo tega, kar so politiki storili ali dejali in to je dobro za demokracijo. Torej, eh, Evropsko, kaj je, kako je razsodilo Evropsko sodišče? Evropsko sodišče ni razsodilo, da vsak ima pravico do pozabe, ampak tako kot vemo, zapisano je bilo v naši zakonodaji že pred več kot desetimi leti, da eh, varstvo podatkov je potrebno za konkretne eh, osebne podatke eh, in eh, da se ta pravica eh, os, navezuje na neko časovni razpon. Se pravi, da ni dovoljeno zbirati teh podatkov v nedogled. Mislim, da ta pravica do pozabe mora eh, veljati kot eh, izjema. In konkretno vprašanje je, kako naj najdemo ustrezno ravnotežje med svobodo um, govora in pa po drugi strani pa uh, zaščito zasebnosti vsakogar. To je prava, pravo vprašanje in tukaj gre za pravzaprav neko študijo posameznih primerov in uh, to je zelo naporna vaja za politika. Gospod eh, Rošfor, eh, odbor IMKO, skupina ALDE, izvolite. Za vami sedi gospod. Torej, uh, vsi si želimo razvoj digitalnega in e-trgovine, ki lahko privede do veliko novosti za potrošnike, za MSP-je, predvsem na čezmejni ravni. Ampak uh, torej, ta eh, e-trgovina, ki se bo razvila, nosi tudi nove komercialne prakse, ki so lahko kritične in včasih tudi nelojalne. Tukaj mislim tudi na uh, reklamo, ki je prikrita na omrežjih. Uh, Eh, oziroma primerjalno oglaševanje zlorabo osebnih podatkov predvsem eh, to kar se imenuje. Petra Kinga. Torej imamo pa tudi neko direktivo proti tem nelojalnim praksam, kateri glavni cilj je to, da a, ustrezno podpre a, potrošnika. Ali mislite, da z ozirom na digitalno bomo potrebovali drugo orodje za to, da okrepimo boj proti tej novi praksi in če temu tako kako in kako načrtujete konkretno izboljšati stanje? Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje. Ali je vse to dovolj? Ne. Mislim, da ne. Orodja, s katerimi razpolagamo, niso še zadovoljiva. Moramo več postoriti za to, da zavarujemo naše državljane, za to, da zaščitimo naše potrošnike. E-trgovina. E-trgovina ni samo nekaj privlačnega in modnega za letos ali naslednje leto, ampak je nekaj, kar bo ostalo, kar bo uh, ostalo za zelo dolgo obdobje. In uh, torej eh, del e-trgovi, delež e-trgovine znaša samo 5 odstotkov malo prodaja, ampak sem ponoma prepričan v to, da uh, delež e-trgovine uh, bo uh, naglo uh, naraščal in moramo res ustvariti neko okolje, ki naj bo uh, prijazno do potrošnika in do uh, podjetij za uh, ravno e-trgovino. In torej je tudi dinamično določanje cene, to ni nekaj, kar bi bilo spremljivo. Če moramo moramo plačati više ceno samo zato, ker napadajo naš IP naslov, to o, ni absolutno nekaj, kar lahko podpremo. Seveda, če pride do določenih predlogov, recimo, da nekdo predlaga uh, neko e, novo, nek nov glasbeni komad, ki vam je posebno všeč, tako da sledijo vašemu IP naslovu, uh, Eh, seveda, morda bomo veseli tega, ampak jaz ne razumem tistih ljudi, ki trdijo, a mene ne zanima vprašanje zasebnosti, nimam ničesar skrivati. Ampak, če boste zaradi tega pa plačali višjo ceno, ne vem, kaj boste potem a, eh, mislili. Ampak a, eh, pri komisiji, znotraj komisije pa moramo skrbeti tudi za vse to. Gospa Emst, skupina GUE, NGL, odbor ITRA. Rada bi vam postavila vprašanje, ki sem ga zastavila že gospodu Oettingerju in na katerega ni odgovoril. In sicer gre za informatiko in varnost industrije informacijske tehnologije. Dejali ste, da želite eh, informacijsko tehnologijo spodbujati, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na nadzor nad evropskimi državljani. Vrsta predlogov je bila danih, ki naj bi jih komisija izvajala. In sprašujem, prvo vprašanje je, ali boste dali predloge za to, da bi prepovedali eh, postopke in da se bo omogočila prosta uporaba softvera. Ali boste spodbujali tudi kriptografijo in računalniško varnost. In tretjič, Ali boste sprejeli strategijo za večjo neodvisnost Evropske unije na področju informatike in če, kako boste to naredili? Lepa. Uh, increasing, uh, doubling every uh, two years. Količine se uh, podvajajo vsake dve leti. Se, torej v Evropski uniji so spodbujanje source programske opreme je pač tudi stvar, s katero se je potrebno ukvarjati. In če se spominjam iz časov, ko sem bil predsednik vlade v državi, ki jo najbolje poznam, tam smo imeli tudi določeno prakso. In sicer, če ta programska oprema, ki je bila ustvarjena v določeni državi članici, preme določena sredstva iz skladov Evropske unije, potem ta programska oprema mora biti odprta tudi za druge uporabnike. In torej, če res a, želimo imeti neko rešitev po meri, potem bi rekel, da v večini primerov bi morali uporabiti odprto okno programsko opremo. Od, torej, a, spodbujamo uporabo odprtokodne programske opreme, že zdaj v tem trenutku. In eh, načrtujem, da bom tudi sam eh, podprl ta eh, napredek in to vrstno programsko opremo. Hvala lepa. Hvala lepa, dobro napredujemo in zdaj se eh, pa vračamo ponovno k zelenim, k gospe Redi za odbor RIMKO. Ri, Hvala lepa. Zelo zadovoljna sem bila slišati v vaši predstavitvi, da ste eh, pripravljeni oziroma da želite vključiti tudi eh, internetno neutralnost v, zakon, v zakonodajo. Ampak kako to opredeljujete? Evropski parlament je dejansko eh, stopil korak naprej v svojem paketu, ko je tudi predlagal zakonodajne ukrepe za zaščito te internetne neutralnosti. Ali soglašate z našim pristopom in ali boste, si boste prizadevali za to? zato, da to bo to čim prej sprejeto. Seveda, ta definicija je tesno povezana z drugimi vprašanji, kot naprimer tudi eh, vprašanje avtorskih pravic in tudi zaščito zagonskih podjetij. Kaj pač eh, namerava storiti komisija, eh, vključiti tudi reform avtorskih pravic, naprimer, in kako boste zagotovili doslednost med sedanjo in prihodnjo zakonodajo z načelom internetne neutralnosti. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Internetna neutralnost je res zelo pomembno vprašanje in eh, mislim torej, da vsi eh, člani Evropskega parlamenta so ponosni na tem, da prvič v zgodovini Evropske unije eh, načelo eh, internetne neutralnosti bo tudi uh, urejeno na ravni zakonodaje. In tukaj mislim na svežen za uh, telekom uh, trg, ta trg telekomunikacij. Torej, ves promet na ravni unije je treba obravnavati enako vredno. Nihče ne sme imeti pravice, da zlorabi svoj prevladujoči položaj na trgu oziroma da zlorabi svoj položaj kot gatekeeper. Torej, ja, vemo, da v nekaterih eh, brskalnikih eh, ne moramo govoriti o internetni neutralnosti. Predvsem, naprimer, ko gre za MSP-je. Pogosto je absolutno nemogoče uh, za si zagotoviti določeno vidnost eh, v teh brskalnikih. In torej, če nismo sposobni biti vidni, potem tudi ničesar ne moremo prodati. In torej nima smisla več niti proizvajati. Internetna neutralnost je pomembno načelo za naše državljane in za a, eh, naša podjetja. Ampak a, drugo prepomembno vprašanje pa je tudi hitrost. Večja hitrost, višjo ceno, to je lahko spremljivo, ampak ne na škodo drugih, ne na škodo tistih, e, čigar hitrost je že relativno nizka na, no, na nekakšen način, vsekakor ne. Hvala lepa, gospa James EFDD od Borimko. E-trgovina in e-dostop, gospod kandidat za komisarja v vseh sektorjih sta verjetno dve področji z največjo rastjo. Govorim o eh, trgovini na drobno in o zdravju, na primer. Ampak tu je veliko neenakosti. Zakaj? Zaradi, na primer, javnih naročil, zaradi boja proti monopolom in zaradi reševanja vprašanja, interesov državnih telekomunikacijskih podjetij, ki jih je veliko v Evropski uniji. Ali nam lahko poveste, kako boste rešili to, kako boste poskrbeli, da tisti, ki imajo vso moč sedaj, ne bodo te moči imeli tudi v prihodnosti. Hvala. Omenili ste tudi e-zdravje. ko smo govorili o hitrosti na internetu, smo pozabili omeniti izjeme in zdrav je eno od teh izjem. Gre za človeška življenja. In ker gre za človeška življenja, so te informacije informacije z naslova e-zdravja, obravnavanje prioritetno, če potujejo po internetu. Imamo veliko digitalnih sistemov za e-zdravje in to posod po Evropski uniji. Omenili ste skrite interese telekomunikacijskih podjetjih. Kaj pa skriti interesi bolnišnic? Tukaj v Evropskem parlamentu smo ponosni na prosto gibanje pacijentov. Ampak kako resno lahko govorimo o prostem gibanju pacijentov, ko pa pacijenti v nekaterih državah članicah nimajo niti pravice do kopije svojih osebnih zdravstvenih eh, dokumentov. Kako naj ljudje uporabljajo digitalna eh, orodja za to, da bi prosili za drugo mnenje brez takšnega dostopa. Te skrite interese moramo zrešiti. Nočem obravnavati zgolj enega sektora, sektora telekomunikacij skriti interesi so posod. Hvala. Hvala, Harald Vilimski, samostojni poslanec iz odbora Libe, izvoli. Za. Hvala lepa, gospod kandidat. Najprej raz, razvoj digitalnega trga v Evropski uniji. Veliko stvari slišimo, da bi lahko oprostitev davkov prinesla veliko. Mhm še zlasti, ko gre za dostop do interneta. Kako si predstavljate to orodje, če bi hoteli doseči revolucijo pri digitalnem trgu? Drugo vprašanje. Varstvo podatkov. Vemo, da je prišlo že do napadov na podatke evropskih inštitucij in državljanov. Kako mislite, da se moramo braniti zato, da ne bi ponovno prišlo do napadov na podatke evropskih inštitucij in državljanov? Hvala. Digitalni enotni trg in izjeme, davčne izjeme za digitalne proizvode. Žal mi je, da moram reči, da nisem velik podpornik eh, davčnih olajšav in izjem. Ampak zdi se mi, da to ni tako pomembno. Te odločitve bomo sprejeli na ravni Evropske komisije in to soglasno sam si vedno prizadevam za konsens. Prihajam iz države, v kateri nismo imeli in še vedno nimamo toliko davčnih olajšav in izjem. Tako da še vedno nisem podpornik tovrstnih instrumentov. Če je davčni sistem pregleden in ga lahko razumejo preprosti ljudje, potem so pripravljeni davke tudi plačati. Pripravljeni so dejati, da so pošteni davkoplačevalci, da plačujejo vse davke v skladu z zakonom in želijo vedeti, kje vlada zapravlja njihov denar. To je popolnoma naravno razmišljanje in tako mora sistem delovati. Uporabimo lahko sredstva iz naslova večletnega finančnega okvira in s temi podpremo nove IKT rešitve, poskušamo lahko privabiti nova podjetja, ustvariti podjetjem prijazno okolje in poskrbeti za investicije. Lahko najdemo druga orodja, s katerimi bomo eh, razvili to industrijo Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa tretji krok. Antonio Lopez Isturiz White iz ELS, iz odbora IMKO. Hvala, gospa predsednica. Gospod kandidat za komisarja, stroški ne Evrope v digitalnem trgu kažejo, da bi lahko s konsolidiranim notranjim trgom veliko predobili. BDP bi se lahko povečal za do 4 odstotke. 520 milijard evrov to pomeni. Trenutne razmere pa so še vedno zelo razdrobljen trg. To imamo. Imamo v bistvu 28 nacionalnih trgov. Omenili ste gospoda Katajnena. Sam sem liberalec in mislim, da smo v pravi straki, v ELS. Vas poznajo bolj na strani liberalcev, ki so malce bolj socialni. Zanima me, če boste kot liberalec podprli zasebno pobudo enotnega digitalnega trga, kakšne ukrepe boste kot liberalec uporabili za to, da bi odpravili te ovire za enotni digitalni trg. Uh, Najlepša hvala. Seveda, privabiti moramo zasebne vlagatelje, ker so javna sredstva vedno omejena in ne moremo kar povsod uporabljati teh javnih sredstev. Omenili ste tudi gospoda Katajnena. Skupaj moramo najti 300 milijard evrov za rast in delovna mesta. To je seveda pomembno tudi za učinkovito rabo tega denarja. Tudi to je pomembno. Digitalno gospodarstvo, digitalni sektor raste precej hitreje kot tradicionalni sektori. To pomeni, da je pravilno vlagati v digitalni sektor. Kje najti dodatna sredstva? Mislim, da je bil večletni finančni okvir kompromis. Recimo dober kompromis. Ampak vseeno se mi zdi škoda, da nismo uspeli zaščititi sredstev za vzpostavitev široko pasovnih povezav, s katerimi bi lahko podprli uh, tudi instrument za povezovanje Evrope. Na začetku smo imeli v ta namen namenjenih 9 milijard za široko poslovne povezave in digitalne rešitve. Vse države članice, vsi moji nekdani kolegi in kolegice pa so bili za eh, ta instrument. Podpirali so instrument za povezovanje Evrope. Ko pa smo začeli denar razdeljevati, pa so želeli vsi več denarja strpati v svoje nacionalne ovojnice. Sedaj moramo poiskati druge vire, s katerimi bomo lahko privabili eh, dodatna sredstva, zasebne eh, investicije pa so seveda eh, osnova. A, ah, eno sekundo sem še imel. Sorry. Lisa Jakonsari iz Socialistov in demokratov. Puhun Suomea. Najlepša hvala. Govorila bom finsko, ker oba razumeva ta jezik. Pripadava namreč isti družini jezikov. Niste govorili, gospe Gebhardt, kako boste zagotovili, da bo tudi na podeželju omogočen dostop do široko poslovnih povezav. Infrastruktura je ključno vprašanje in v takšnih razmerah lahko namreč podjetja ustvarjajo svoje proizvode. Pripravljeni ste zbrati sredstva za investicijski program v višini 300 milijard evrov, ki ga predlaga Juncker. Govorili ste o širokopasovnih povezavah, o baltskem. Eh, kabelskem sistemu in vseh drugih instrumentih, ki so potrebni za digitalno revolucijo. Na kratko ste lahko odnos pregovorili tudi o davkih. Gospod Ansip, na evropski ravni moramo uskladiti sistem davka na dodano vrednost. V nasprotnem primeru e-trgovina nikoli ne bo pravilno delovala. govornica je prekinjena. Kiitos kysymyksestä. Kyllä mä puhun vähän suomea, mutta... Najlepša hvala za vaše vprašanje. Da, res je. Razumem finsko in nekaj besed znam tudi povedati, ne pa tako dobro kot vi, tako da bom nadaljeval v angliščini. Seveda, prav imate. omogočiti moramo dostop do hitrega interneta. Tudi tistim, ki živijo na podeželju. Tudi tistim, ki živijo na področjih, kjer gostota prebivalstva ni tako velika. Kot vsi vemo, je najdražji kilometr tisti zadnji kilometr. Podjetja vlagajo v velika mesta, kjer je gostota prebivalstva visoka. Tako nam rečkujejo dobiček. Ampak, kot vemo vsi, je dostop do interneta človekova pravica, temeljna pravica, vsaj danes in vsaj v Evropi. Omogočiti moramo to vrstne možnosti za uporabo e-storitev tudi podeželanom. Vprašanje v zvezi z davki je precej eh, širše vprašanje kot pa čas, ki ga imam na voljo. Sam nisem za usklajevanje DDV-a. Bolje je namreč vzpostaviti skupno konsolidirano osnovo za podjetja. To bo namreč našim podjetjem v veliko pomoč, še posebej malim in srednje velikim podjetjem. Ampak morda o tem malce pozneje. Hvala. Um, e Najlepša hvala, Luis Id iz EKR. Najlepša hvala. Imam pomislek digitalizacija. Potencijala je tukaj veliko. Veliko pa je tudi tveganje, naprimer varstvo podatkov, zasebnost, vse to ste omenili. Če boste svoje zdravstvene dokumente dali na splet, potem je to tvegano. Lahko bi uporabili. Uh, naprimer pametni telefon, da bi dostopali do teh dokumentov. Kaj pa bo pametni telefon s temi podatki naredil? Ne gre zgolj za to, da so lahko kršene pravice in da se na spletu najdejo nage eh, slike slavnih osebnosti. Tudi drugi dokumenti se lahko znajdejo na spletu. Kaj boste naredili za to, da bi naredili konec takšnim nezakonitim dejavnostim? Kako boste na primer zagotovili, da teh dokumentov ne bodo dobile zavarovalnice, če bi se znašli eh, na voljo javnosti. Uh, Hvala. Danes sem že večkrat povedal, da je zaupanje osnovno načelo, na katerem moramo graditi digitalne rešitve. Še posebej to velja pri zdravju. Zaupanje je bistveno. Podatke moramo zaščititi na izjemno varen način. Varstvo podatkov ni nekaj, s čemer se morajo ukvarjati regulatorne agencije naša podjetja morajo rešiti vprašanje varstva podatkov. Ne zaradi tega, ker to od njih zahtevajo agencije za varstvo podatkov. Ne. Varstvo podatkov je bistvenega pomena za zaupanje. Za zaupanje gre. Za naše državljane gre. Za naša podjetja gre. Gre tudi za naše e-storitve. Če ljudje ne zaupajo to vrstni mesto ritvam, jih ne bodo nikoli uporabljali. Če pa jim lahko zaupajo, pa jih bodo tudi uporabljali. Naprimer, žalostni primer Mihajla Šumaherja. Osebni podatki, zdravstveni podatki so bili ukradeni. Ampak ti podatki so bili na papirju, niso bili digitalni. Kraja, zloraba informacij je nekaj, kar se lažje zgodi, če so te informacije zapisane črno na belem. Teže je zlorabiti ali pa ukraditi podatke, ki so resnično varno zaščiteni. Al Kaja Kallas , skupina Alde , odbor Imko . on võimalus küsida eesti keeles . Najlepša hvala . Vprašanje bom zastavila v estonščini. Uvodoma ste dejali, da je mogoča uprava oziroma vlada brez papirja. Kako hitro bi lahko Evropska komisija uvedla ta sistem brez papirja? bi lahko bil to dober primer dobre prakse za Evropski parlament. Tukaj iz dneva v dan rokujemo s tonami papirja. Zanima me, koliko papira bi lahko na ta način eh, prihranili. Najlepša hvala za to vprašanje. Tudi sam bom odgovoril v estonščini in s tem podprl jezikovno raznolikost. Ni treba začeti popolnoma od začetka. Evropska komisija in njen boj za uporabo manj papirja že imata nekaj korakov za sabo. Tako Evropska komisija kot Evropski parlament sta že uvedla nekatere dobre prakse. Še vedno pa imamo na voljo veliko drugih možnosti za zmanjševanje dokumentov v papirnati obliki tako tukaj v parlamentu, kot tudi v komisiji. Naprimer, e-fakture, o katerih sem govoril. Življenje naših potrošnikov je sedaj lažje na Danskem, v Španiji, v Italiji in na Finskem, naprimer. E-fakture moramo začeti uporabljati tudi v Evropski komisiji in morda se bo to nekega dne zgodilo tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Na eni od sej odbora ITRE sem vprašal, zakaj? Zakaj, na primer, ko kupimo letalske vozovnice, lahko kupimo e-vozovnice in te tudi uporabimo? Zakaj pa moramo te e-vozovnice natisniti, ko jih pošljemo administraciji Evropskega parlamenta. Prepričan sem, da lahko s takšnim dobrim zgledom spremenimo ogromno. Prepričan sem, da lahko tako Evropska komisija kot tudi Evropski parlament pokažeta pravo pot naprej na področju e-poslovanja za druge evropske institucije. Hvala. Barbara Spinelli, odbor Libe, skupina GUE NGL. Mikrofon, prosim. Ok, Dunque, sull'agenda digitale. Glede evropske digitalne agende, za katero boste pristojni skupaj s komisarjem Oettingerjem, in gospo Jurovo in gospodom Timmermansom. Kaj je možno narediti za to, da bi ulili življenje neki listini internetnih pravic, nekaj takega, kot so sprejeli v Braziliji letos? Ni dovolj, če ustvarimo trg. Ni dovolj, če dokažete, da ste bili liberalni minister na področju gospodarstva, potrebujemo tudi pravila in še zlasti na internetu pravila, ki spoštujejo nediskriminacijo, neutralnost interneta, pravice posameznikov, ki jih podpira tudi listina o pravicah. Zato vas sprašujem, ali se boste zauzeli za listino internetnih pravic, tako kot v Braziliji. Uh, da, mislim, da obstaja potreba po listini o internetnih pravicah tudi tukaj v Evropi. Števila načela, ki ste jih omenili, so vključena v drugih zakonih, v direktivah in uredbah. ta glavna načela že imamo. Mislim, da bi jih lahko vsi skupaj umestili v to vrstno listino o internetnih pravicah. Danes smo že govorili o internetni neutralnosti, o neutralnosti omrežij. Ponosen, ponosen sem, da bo v zgodovini Evropske unije internetna neutralnost prvič vključena v direktivo. To je za nas vse, vse izjemno pomembno. Kot vemo, je dostop do interneta temeljna pravica. In te temeljne pravice je treba podrobneje opisati. In to na enem mestu za naše državljanje. Moj odgovor je torej da. Hvala. Gospod Indrek Tarant, skupina zelenih, odbor ITRE. Right. Thank you. Hvala. Hvala, gospod Ansip, za vaše zanimive misli. Imam težavo glede vaših pisnih odgovorov. Naj vas citiram. Kot državljan in kot politik sem vedno podpiral evropski projekt, ki temelji na demokratičnih vrednotah. Konec citata. A res teh deset let upravljanja komunistične eh, stranke označujete kot eh, velik napredek v smeri Evrope. Morda velja drugače. Politično in osebno vam želim eh, bolj jasnih misli. Hvala, Indrek. Moja zgodovina je pregledna. Vsi V Estoniji vedo, da sem bil član komunistične stranke. Ljudje pa vedo tudi, da sem bil župan drugega največjega mesta v Estoniji v obdobju šestih let. In tja sem bil ponovno izvoljen. Estonci vedo tudi, da sem bil štirikrat izvoljen v naš parlament. glede na vse te podrobnosti in eh, iz moje preteklosti, so, so državljani ponovno izkazali zaupanje v mojo stranko in mene osebno na zadnjih volitvah v Evropski parlament. Zbrali smo največ glasov tekom teh volitev v Estoniji. Moja preteklost je popolnoma pregledna, transparentna, ničesar ne skrivam. Hvala. Tazinija Bengen from the EFDD. Gospa Begin, EFDD. E Hvala. Gospod kandidat, enoten digitalni trg predstavlja multiplikator rasti za mala in srednje velika podjetja. To je ogromen napredek tudi za državljane vidimo, da podjetja, ki imajo boljši dostop, ustvarjajo več dobička, dvakrat več. Državljani pa, ki so povezani, bolje poznajo svoje pravice. Ampak, ko govorimo o ultrahitrih širokopasovnih povezavah, moramo vedeti, da na podeželju pogosto nimajo niti osnovne internetne povezave. Zato je zelo pomembno, da se državljane približa centrom odločanja za to, da bomo nekoč dosegli neposredno demokracijo, v katero močno verjamem. Zato bi moral biti dostop do širokopasovnih povezav pravica vseh državljanov. Kaj boste naredili za to, da zagotovite to pravico? In ali niste mnenja, da bi razvoj eh, digitalnih pravic lahko pomenil tudi boljši dostop do odprtokodne programske opreme. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa. Odprtokodno programsko opremo smo že omenili pri enem od prejšnjih odgovorov in tudi tu je torej moj odgovor enak, da Evropska komisija mora podpirati uporabo odprtokodne programske opreme. To bo ustvarilo delovna mesta v Evropski uniji, kar bo posledično tudi veliko prožnejša rešitev, kot pa uporaba licenčne programe, programske opreme. Tu ne govorimo o množičnih proizvodih, zato bo to tudi veliko bolj stroškovno učinkovito kot pa licenčni produkti. Je pa treba navti ravnovesje med eh, odprto kodno programsko opremo in licenčno. Zdaj pa stroški dostave. Res je, včasih so ti stroški izjemno visoki. Če se pogovarjamo recimo o prodaji v tujini, V Londonu, na primer. Če se pogovarjamo o elektronski trgovini, lahko dobite blago v nekaj minutah. V drugih državah pa, zlasti če govorimo o specifičnem blagu in če govorimo o državi, ki jo najbolje poznam, je včasih je treba čakati celo tedne. Vidimo pa tudi, da so stroški dobave nesorazmerno visoki. Zato mislim, da si ne smemo zatiskati oči, tak je položaj v Evropski uniji. Potem vprašanje o podeželju. Tega vprašanja smo se tudi že dotaknili. Nedvomno moramo dokončati še ta zadnji kilometr in ustvariti tudi na podeželju resnično dobre širokopasovne povezave. Hvala lepa. Zdaj ste že mimo polovične črte. Prehajamo na drugi del. Carlos Coelho, EPP. Two... Gospod Ansip. V zadnjih dveh mandatih Evropske komisije je bilo le malo napredka, kar zadeva nujno klicno številko 112. Vidimo, da klicatelj ima velike težave, kar zadeva čas in valuto, in tudi informacije, ki jih državljani dobijo, niso zadostne. Samo 27 odstotkov evropskih državljanov ve, da obstaja ta eh, številka 112. Če želimo spodbujati to številko, potem je tu še veliko prostora za izboljšave. Če upoštevamo vašo vlogo kot podpredsednika komisije za digitalni trg, ali lahko potrdite, da boste nujne storitve in nujno številko 112 postavili med prioritete v okviru evropskega digitalnega trga in kaj bi po vašem mnenju komisija morala narediti? Yes. Hvala lepa za to vprašanje. Da. Mislim, da je sistem e-poziva med prvimi prioritetnimi nalogami enostavno zato, kar pomaga reševati življenja. Sam bom storil največ, kar lahko, da to tudi uresničimo. Ampak ponovno, gre za vprašanje zaupanja oziroma v večini primerov nezaupanja. Nekateri ljudje in seveda tudi nekatere ustanove dan danes še ne zaupajo povsem, da bodo ti podatki, podatki e-klica, res varni, da se ne bodo uporabili recimo za sledenje. Zato moramo zaščititi zasebnost slehenega državljana, zaščititi moramo te zelo občutljive podatke, potem pa sem prepričan, da če bodo ljudje prepričani, da so njihovi podatki zaščiteni, tudi poslanci in komisija in države članice bodo vsi glasovali za eklic. Nikola Danti from Gospod Danti, Imko. Hvala lepa, gospod kandidat za podpredsednika. Tri temeljne predloge imamo, glede katerih je parlament že izrazil jasno stališče. Svežen eh, za povezano celino, predlog za dostopanje do strani javne uprave in direktiva glede varnosti omrežja To so trije predlogi, ki lahko odločilno prispevajo k temu, da zmanjšamo razdaljo med državljani, podjetji in um, internetom. Na ta način lahko ustvarimo tudi nove priložnosti. Zato pa moramo doseči zelo ambiciozne dogovore s svetom. Katere konkretne predloge in s kakšnim duhom boste ravnali za to, da bi čim prej spravili te predloge v resničnost? In kar zadeva direktivo glede varnosti omrežji, ali niste mnenja, da bi skupaj s sodelovanjem na ravni skupnosti potrebovali tudi mednarodno sodelovanje, tudi v luči reforme eh, globalnega upravljanja omrežja. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Najprej moramo zaključiti pogajanja glede povezane celine in glede svežnja za enoten trg telekomunikacij. Kot smo danes že veliko krat poudarili, je skupni trg na področju telekomunikacij resnično pomemben z vidika oblikovanja enotnega digitalnega trga. Vsi elementi skupnega telekomunikacijskega trga so zelo pomembni, še zlasti, ko govorimo o varstvu pravic potrošnikov. In ko govorimo o načelu neutralnosti omrežja. Opravičujem se, zamudil sem drugi del vašega vprašanja, ga lahko ponovite, prosim. Kaj nameravate ukreniti za to, da bo boljše sodelovanje med Evropo in preostalimi državami, tudi v luči eh, reforme globalnega upravljanja omrežja? Uh, torej, drugi del vašega vprašanja, ki sem ga preslišal, je bil tisti, ki se nanaša na mednarodno sodelovanje. Vem, da so pogajanja o tako imenovanem varnem pristanu bila zapletena in zahtevna. Evropski parlament je dal 13 predlogov. Izmed teh 13 je večina predlogov ki se je nanašala na podjetja, naletela na pozitiven odziv. Vendar pa se moramo zavedati tudi eh, izjeme, ki zadeva nacionalno varnost. Prepričani moramo biti, da se bo ta izjema glede nacionalne varnosti resnično uporabljala kot izjema, ne pa vsak dan in v velikem obsegu za vse podatke. Mislim, da morajo američani zdaj izpolniti svoje obljube. Američani morajo zagotoviti pogoje, da bodo evropski državljani lahko zaupali. Vendar pa kot rečeno, ta suspenzija mora ostati kot možnost na mizi. Okay. Um, Naslednje vprašanje je moje. Kolegici ste obljubili, da ste se pripravljeni udeležiti zaslišanja online. Seveda bomo videli, kakšen bo vaš uspeh danes. Uh, Preko Twitterja sem spremala vprašanja, dobili smo vprašanja glede kibernetske varnosti, glede prihodne zakonodaje in tako dalje. Ampak vprašanje, ki vam ga bom zastavila izmed tistih, ki sem jih prijela preko Twitterja, je vprašanje glede podjetij, glede varstva podatkov in tega, kako bomo dobili pravo ravnotežje med potrošniki in podjetji na enotnem trgu. Še zlasti imam v mislih mala in srednje velika podjetja, kako lahko ta podjetja dobijo podatke in se vključujejo v elektronsko poslovanje, ob enem pa tudi zaščitijo interese potrošnikov. Hvala lepa za to vprašanje, ki ste ga prijeli preko Twitterja. Data protection, as I said already, is not mentioned. Uh... Varstvo podatkov, kot sem že prej omenil, ni namenjeno agencijam za reguliranje. Varstvo podatkov nudi podporo vsem podjetjem, ne glede na to, o katerih podjetjih govorimo, majhnih ali velikih. Varstvo podatkov zaščita zasebnosti nasploh, zaupanje. To je podlaga vseh elektronskih rešitev, ki temelijo na internetu in vseh digitalnih storitev. Brez varstva podatkov. Mislim, da nihče ne more resnično uspešno poslovati. Zato moramo poiskati ustrezno ravnotežje med interesi naših državljanov na eni strani in interesi podjetij na drugi strani. Moram pa ponoviti, da tu ne začenjamo z ničle. To je proces, ki že teče. Mislim, da se pravzaprav že precej hitro premikamo pri teh vprašanjih. Seveda, si vsi želimo, da bi bila zakonodaja sprejeta še preden obstajajo neke tehnične možnosti ukrepanja, vendar pa žal vedno to ni mogoče. Zato potrudil se bom po svojih močeh, da najdem ustrezno ravnovesje med zaščito temeljnih pravic in interesi podjetij. Hvala lepa. Morten Petersen, odbor Libe. Alde. Hvala, gospa predsednica, gospod Ansip. Evropa mora postati bolj inovativna in bolj konkurenčna, pa tudi bolj odprta in pregledna. Medsebojna povezljivost in odprti standardi so ključnega pomena za razvoj Evrope, zato da bo Evropa konkurenčno tržno okolje ali bi odprli to, da se uporabljajo odprti dokumenti in medsebojna povezljivost bolj sistematično, da bi to uporabljale tudi vse evropske inštitucije. Kakšno vlogo lahko odprti standardi igrajo po vašem mnenju? Ali menite, da bi Evropska komisija in parlament morala imeti odprte standarde oziroma lastno infrastrukturo in še širše, kaj boste naredili za to, da boste podprli evropska podjetja in evropski pristop glede varstva podatkov in varstva zasebnosti na tem področju. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Medsebojna povezljivost je ključna beseda. Dosti krat imamo zelo dobre internetne elektronske rešitve v posameznih državah članicah, žal pa teh rešitev ne moremo uporabljati kot rešitve v drugih državah. Ponovno bi rad spregovoril o svoji domovini. Vsako leto 20 tisoč estoncev ki dela v sosednjih državah, ti estonci morajo prinesti dokumente iz naših matičnih knjig v te sosedne države. In ravno zaradi pomankljive medsebojne povozljivosti je to nujno. To pomeni, da ljudje, ki delajo v sosednji državi, Ta sosednja država pa je visoko razvita na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, to je Finska. Vsako leto, torej ljudje, ki delajo na Finskem, morajo kupovati letalske karte, karte za vlak. To se včasih lahko organizira tudi preko veleposlaništva, ampak kakorkoli. Ti ljudje morajo z Finske priti v Estonijo, kupiti karto, iti na matični urad, kjer dobijo vse potrebne žige in potem se vrnejo na Finsko. Na Finskem pa ti javni uslužbenci ponovno vse zelo skrbno pretipkajo v svoje računalnike in tako dobijo ponovno digitalno informacijo. Težko je to razumeti v 21. stoletju. Kako je možno, da je tako in mislim, da ni treba, da je tako. Mislim, da zato moramo dati večji podarek medsebojni povezljivosti. Kornelija Ernst, GUE, odbor ITRE. Hvala lepa. Rada bi se ponovno vrnila na varstvo podatkov. Mislim, da ste tudi vi kot komisar pristojni za sporazume, ki se nanašajo na varstvo podatkov. Kot veste, je parlament že sprejel sklep glede svežnja o varstvu podatkov, kjer piše, da kdorkoli obdeluje podatke, mora spoštovati tudi evropsko zakonodajo, če gre za podatke evropskih državljanov ali podjetij. In zato imam dve vprašanje. Prvič, ali ste mnenja, da bi sporazumi, kot je recimo tisti o varnem pristanu, ki nikakor ne zagotavljajo varstva osebnih podatkov, ali mislite, da bi morali tak sporazum črtati ali ga vsaj temeljito spremeniti? In drugič, Ali se zauzemate za to, da bi tudi sporazum te tip spremenili uh, eh, z tega vidika? Hvala lepa. Glede vprašanja varnega pristana, tega sem se že dotaknil. Ampak ponovno, varni pristan danes ni varen. Verjetno se vsi v Evropi strinjamo, da varni pristan danes ni več varen. Mislim, da moramo poskrbeti, da bo varni pristan res varen. In da bo tako, torej naša podjetja, naše državljane, vse to zanima, zato moramo sedani varni pristan korenito spremeniti. Evropski parlament je dal 13 predlogov, večina teh predlogov je naletela na odobravanje. Tudi ti predlogi, ki so naleteli na odobravanje, bodo prispevali k temu, da bo varni pristan bolj varen, vendar ne dovolj varen. Namreč naše državljane resnično skrbijo izjeme, ki se nanašajo na nacionalno varnost. Državljani ne vedo, kako se bodo te izjeme glede nacionalne varnosti uporabljale. Zdaj čakamo na dejanske korake na strani američanov. Če ne bomo dobili jasnih odgovorov o tem, kako se bodo te izjeme glede nacionalne varnosti uporabljale, potem je seveda eh, možnost mm, suspenzije oziroma prekinitve vedno na mizi in mora ostati na mizi. Jan Filip Albrecht, Libe Zeleni. Dragi gospod Ansip, hvala lepa za vaše zelo močne besede glede varstva podatkov. Mislim, da stoji za vami velika večina v tem parlamentu, ko boste želeli doseči napredek. Mi smo tudi glasovali o svežnju z visokimi standardi. Zato je moje prvo vprašanje, kako se boste izognili temu, da bi svet ministrov zauzel stališče, ki bo zelo daleč stran od stališča parlamenta. Namreč mi tukaj imamo določene meje, preko katerih se ne bomo umaknili. Govorili ste tudi o odprtih kodah. Kako boste zagotovili, da bodo izdelki in storitve na evropskem trgu taki, da ne bodo omogočali um, vstopanja skozi stranska vrata za recimo NSA ali podobne? broad majority of uh, the European uh, uh, Parliament is supporting uh, data. Zelo pomembna je vloga parlamenta pri varstvu podatkov in kolikor sam vem, je dobra novica ta, da vse več držav članic podpira okvir za varstvo podatkov. Sam sem že obljubil, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da poiščem dobro rešitev za naše državljane. Prepričan sem, da bi moji nekdani kolegi želeli, da bi digitalni enotni trg postal resničnost. Vendar pa je to nemogoče brez zelo visoke stopnje varstva podatkov. Varstvo podatkov je predpogoj za digitalni enotni trg. Zato odprto kodna programska oprema. Odprto kodna programska oprema je taka kot Wikipedija. Vsak je lahko uporablja in razvija. In če je tako, potem je po mojem razumevanju stvari zelo enostavno ugotoviti tudi, ali obstajajo stranska vrata ali ne. Pri licenčni programski opremi so zadeve bolj zapletene in je teže, bolj zapleteno poiskati stranska vrata. Zato ponovno gre za vprašanje zaupanja. Ustvariti moramo resnično zaupanje tu v Evropi. Dario Tamburano, e Dario Tamburano EFDD, odbor ITRE. Izvolite. Dobr dan, predsedujoča. Ime mi je Zulo in eh, nadomeščam svojega kolego. Gospod kandidat za komisarja, eh, vi se boste ukvarjali z enotnim digitalnim trgom. Bi bi želeli spostaviti poseben aspekt, to je internet. Internet ni samo neko mesto, kjer kupujemo ali prodajamo blago, storitve ali zabavo. Po našem mnenju internet je kot voda, je kot skupno, eh, skupno dobro, eh, ki služi celotni javnosti. To je pomembno, recimo, ko se državljan sooča z javno upravo, ko se se znamo seznanje z aktualnostjo, ko se izobražuje, ko se kulturno udejstvuje, je način, kako smo si blizu, ko smo daleč. In torej vas sprašujemo, ali se eh, zavezujete, da eh, boste zagotovili, da ti vidiki interneta so javno dobro, ki ne spada na področje samo komercialnih eh, pravil. Hvala. Jo. Ja. Internet. Hvala lepa. Internet eh, mora ostati odprt in vključujoč. In eh, nedvomno v Evropski uniji moramo zavarovati našo kulturno raznolikost in eh, mislim, da smo to počenjali dokaj uspešno znotraj Evropske unije doslej. Vaše vprašanje se je osredotočalo tudi na, uh, na vidike vodenja, upravljanja interneta. Jaz eh, si zamišljam nek model z več deležniki. Tako kot vemo, v številnih državah po svetu eh, bi želeli spremeniti ta današnji model v medvladni model. Ampak mislim, da to ni dobra zamisel, torej spreminjati ta večdeležniški model v nekaj drugega. Namreč tukaj so vključeni številni akteri, kot tudi nevladna organizacija. In ne bi bilo dobro spreminjati tega modela v medvladni model, to ne bi bilo dobro za internet. Ampak seveda bodo potrebne določene prilagoditve. Mislim, da dan danes nekatere države niso dovolj upletene eh, v upravljanje interneta in tudi vloga Evropske unije mora biti veliko bolj odločna. Hvala. Zadnjih 15 vprašanj. Ivan Stefanec, LS, odbor IMKO. Vážený pán kandidát na kom... Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja, zelo zadovoljen sem bil, da sem slišal v vaši pretveditvi, da ste omenjali tudi vprašanje elektronskega podpisa. Menim namreč, da, da je elektronski podpis ključno področje za bolj eh, učinkovito, bolj uspešno uporabo elektronskih storitev uh, strani državljanov. In torej moje vprašanje se glasi. Uh, Kateri so ukrepi, ki jih načrtujete za izvajanje konkretno elektronskega podpisa, zato da bi poenostavili eh, vse relevantne povezane postopke? Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje. Mm, ne vem, če je eh, res eh, primirno mm, spet eh, se navezovati na primire iz moje države, ampak naj se spomnim na nek vidik in sicer v naši državi smo uvedli zelo visoko zaščiteno elektronsko identiteto in, to, in to smo naslovili na eno načelo in sicer v sklopu zakonodaje iz leta 2007. In zdaj Moram reči, da vsi dan danes se poslužuje elektronskega podpisa v Estoniji. Dejansko uh, od uh, leta 2002 dalje uh, Uh, imamo kar 175 milijonov elektronskih podpisov strani uh, prav estonskih državljanov. In ugotovili smo, da uporaba elektronskega podpisa nam je pomagala prihraniti en cel delovni teden v enem letu. Torej to znaša dva odstotka našega bruto notranjega proizvoda. Eh, torej to eh, je enako vredno tudi eh, porabi za obramni sektor in to samo z uporabo elektronskega podpisa. Torej, dan, dan danes imamo tudi posebno direktivo v Evropski uniji in v skladu z temi novimi pravili digitalna identiteta mora biti vzajemno priznana Eh, na podlagi določenih standardov. In eh, res bi rekel, da je to eh, čudovit korak naprej za to, da bo elektronski podpis postal pravzaprav vsakodnevna stvar v vseh državah članicah Evropske unije. Hvala. Virginie Rozier, SD, IMCO. Hvala, predsedujoča. Gospod eh, kandidat za komisarja, eh, torej ta parlament eh, je večkrat povdaril to, da dopolnitev enotnega digitalnega trga bi omogočilo spodbojanje delovnih mest in zaposlovanje, ampak digitalni trg ne sme predstavljati samo eno priložnost za potrošnike in podjetje, ampak tudi za javno upravo, tako na nacionalni kot lokalni kot evropski ravni. Torej modernizacija javne uprave v Evropi in razvoj javnih storitev spletnih nekih javnih storitev, eh, so bistvenega pomena za to, da se odzovemo na konkretne potrebe državljano in podjetij. V svoji predstavitvi ste poudarili svojo voljo, da bi spodbudili e-upravo in torej bi želela videti, kateri so konkretni ukrepi, ki jih boste sprejeli za to, da zagotovite, da digitalizacija in eh, modernizacija javne uprave se boste res dogodili eh, in sicer v korist državljanu predvsem, kaj mislite z enotnimi okenci, torej vse na enotnih enot na enem mestu oziroma kar, um, pred, kar zadeva tudi uh, enotne kvalifikacije za to, da bomo zagotovili ustrezno okolje za podjetja in hkrati tudi enakovredne pogoje za opravljanje določenih storitev in tudi z ozirom na uh, zaščito potrošnikov. Predsedujoča prekinja govornico. Thank you. Uh, um, Hvala lepa. Danes smo se že dotaknili um, torej, ja, teh primerov, ki so lahko nazorni in ki lahko pomagajo tudi voditi spremembe. Moramo torej našim državljanom, državam članicam uh, pokazati, kako lahko uporabljamo uh, možnosti, ki izhajajo iz e-upravljanja. Eh, e Torej, te storitve, eh, tudi na področju javnih storitev, morajo biti koristne za naše državljane. Torej, če eh, ljudem, če bodo ljudem všeč, potem jih bodo prav gotovo začeli uporabljati, prej ali slej. Ampak naj se povrnem ponovno v svojo državo. Ko smo uh, tudi uvedli elektronsko obdavčevanje v Estoniji v prvem letu, je to bilo zelo priljubljeno pri naših državljanih. Kaj ti, ko uh, tega nismo imeli v naši državi, ljudje so želeli ljudje so bili prisiljeni eh, vse v papirnati obliki predajati davčni upravi in so to posredovali recimo po pošti, ampak potem so želeli eh, iti konkretno na upravo, da bi preverili, če niso storili nikakršnih napak v svoji napovedi. Potem pa smo uvedli ta nov način eh, prijavljanja svojega prihodka in to je pritegnilo pozornost. Seveda, za nekoga, ki ima samo en vir prihodka, eh, pomeni, da potrebuje samo 30 sekund za to, da izpolni svojo davčno napoved. Za nekatere, ki imajo več virov prihodkov, recimo to traja 5 minut, ampak ljudje so lahko takoj eh, prepričani in lahko preverijo, da niso storili nikakršnih napak pri nepravilnosti pri svoji, pri svoji napovedi. In Torej, njihov denar, denar davkoplačevalcev je varen in to deluje. Kar 96 odstotkov naših državljanov uh, zdaj uporablja uh, ravno ta način elektronskega, um, elektronske davčne napovedi, kar je eh, torej elektronsko obdavčevanje, kar je lahko zelo učinkovito za državljana. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti gospod Tozenkovski, uh, EKR, odbor ITRE. Hvala lepa. To predsedo, vážim si vaši ambice dobudovat jednotný digitální trh. Hvala lepa. Govorili ste o tem, da želite dokončati evropski digitalni trg. V tem parlamentu smo se na dolgo in široko pogovarjali o inštrumentu Connecting Europe, povezana Evropa. Potem pa smo videli, da je prišlo tudi do krčenja. Dveh projektov ni bilo možno podpreti. Šlo je za projekte za razširitev širokopasovne hitre povezave. Želeli smo se približati predvsem azijskim državam. Drugi projekt pa se je nanašal na širokopasovni internet na podeželju, torej ne v velikih mestih, pač pa tam, kjer trg ne omogoča, da bi dobili širokopasovno povezavo. Kako konkretno nameravata v prihodnje podpreti te programe, da ne bosta ta dva konkretno ostala izgubljena? Hvala dejansko nimamo dovolj finančnih sredstev za to, da bi pokrili celotno Evropsko unijo z eh, visokohitrostnimi, širokopasovnimi povezavami iz eh, instrumenta za povezovanje Evrope, ampak imamo druge vire, imamo Evropsko investicijsko banko, V obzorju 2020, eh, ki se omenja ne samo za širokoposlovne povezave, ampak tudi za vse, kar je digitalno, imamo eh, zanimive možnosti. Na to pa imamo tudi eh, evropske investicijske strukturne sklade in torej imamo določena sredstva določene sklade, ki so namenjeni ravno širokopasovnim povezavam, ampak če bi želeli pokriti čisto celotno ozemlje Evropske unije z 100 megabajtov na sekundo, to bi nastalo več milijard evrov. In torej to je res ogromna količina denarja. Ampak, če eh, si pogledamo neko drugo državo, recimo Združene države, eh, tamle ne uporabljajo sredstev iz centralnih blagajn za ustvarjanje širokopasovnih infrastruktur, uporabljajo tudi denar na občinski ravni, ne uporabljajo denar iz nacionalnih blagajn. V drugih državah, naprimer v Avstraliji, v, na Japonskem, na, v Južni Koreji, tamle se ta sredstva uporabljajo predvsem za uh, vzpostavitev uh, širokoposavnih omrežij in ta denar prihaja direktno od davkoplačevalcev. Podpredsednik, kandidat za podpredsednika Katajnen mora, bo moral obdelati 300 eh, tisoč milijard evrov velik eh, finančni svežan v ta namen in upam, da bo to namenjeno tudi za digitalne potrebe. Verjetno od tega bomo prejeli verjetno 35 milijonov evrov iz tega svežnja. Eh, to ni še povsem jasno za črtanje, ampak že začne, začenjam deliti ta finančna sredstva. In z ustreznim vzvodjem lahko to povečamo na 130 milijard, ampak čas je že potekel, mi je žal. Ja, to vprašanje se je nekoliko raztegnilo. Zdaj pa je na vrsti Korava Neuvenhausen, Alde, odbor ITRE. Hvala lepa. Gospod Ansip, jaz sem prisluhnila vsem vašim vprašanjem in uh, dejansko uh, moram reči, da je velika prednost, da prihajate iz uh, države Estonije oziroma E. Stonje torej iz eh, elektronsko napredne države, ampak v eh, Evropi prebivalstvo se stara in nikoli v preteklosti nismo imeli toliko eh, starejših občanov v Evropi. To je lahko obremenjujoče za naše zdravstvene sisteme. Katere možnosti vidite na tem področju, recimo, recimo ko gre za naprimer, elektronsko izdanje receptov, naprimer, kako bi lahko uporabili razvili elektronske priložnosti tudi na čezmejni ravni. Hvala. Hvala. Jaz eh, podpiram tudi uh, elektronsko dajanje receptov na švedskem, ko so začeli uporabljati te rešitve. In uh, ta uh, pristop je bil zelo priljubljen od vsega začetka. Isto se je dogodilo tudi v Grči, ko so začeli uporabljati uh, to elektronsko izdanje receptov. Pri tem se je število povečalo uh, za ogromen delež in tudi veliko, veliko uh, bolnikov zdaj se poslužuje tega sistema v državi, ki jo najbolje poznam. Elektronski recept kajti um, so dokaj zapleteno vprašanje, kajti uh, vlada plačuje za elektronske recepte in za to rešitev manj kot en milijon uh, evrov. Ne manj kot eno milijardo evrov, ampak manj kot eno, en milijon evrov. In torej se soočamo z določenimi tehničnimi problemi pri izvajanju elektronskih receptov v Estoniji. Toda moram reči, da dan danes pa so eh, ljudje res eh, zelo zadovoljni s to eh, rešitvijo, naprimer, ko gre za uh, Eh, diagnoze eh, kroničnih bolezni, ni potrebno se stalno vračati k svojemu splošnemu zdravniku, dovolj je, da mu telefonirate, uporabite svojo eh, elektronsko kartico in lahko potem nakupite zdravilo v katerikoli lekarni. Na tak način je življenje naših bolnikov veliko lažje. Omenjali ste tudi staranje, vse eh, splošno staranje prebivalstva. Obstaja zelo široko področje, ki se imenuje srebrno gospodarstvo, kjer digitalne rešitve lahko lahko storijo prave čudeže. Hvala lepa, morda nekega dne bomo imeli tudi elektronske recepte pri eh, eh, zdravstvenem centru Evropske unije. Eh, zdaj pa je na vrsti gospa Pavnova, LS, odbor Inko. Hvala lepa, dober večer, gospod Ansip. Tako kot smo slišali in kot vemo, vaša država Estonija je bila uspešna pri uvajanju elektronskega upravljanja in e-glasovanja. Včeraj je naša država Bolgarija je zabeležila zelo uh, nizko volilno udeležbo. Uh, In eh, zato, da bi se ta eh, težnja spremenila, seveda ne smemo po, samo povečevati zaveste, ampak tudi povečati možnosti za participativno demokracijo. Torej, kot eh, poslanka, ena od mojih prednosti je ravno dopolnitev notranjega digitalnega, enotnega digitalnega trga in sicer tako, da lahko zagotovimo preglednost, odgovornost in seveda učinkovitost. Ali se oglašate, da elektronsko glasovanje v državah članicah lahko res podbudi eh, javno deležbo pri teh demokratičnih postopkih? Ali mislite, da komisija bi morala ustrezno voditi uveljavljanje to vrstnih sistemov v državah, ki so zainteresirane za to? In katere konkretne ukrepe predvidevate za to, da boste spodbudili e-upravljanje? Eh, Hvala lepa. Torej, eh, glasovalni sistemi in volitve to so uh, ključna nacionalna uh, vprašanja in um, uh, kandidat za, kot kandidat za podpredsednika ne moram trditi, da vse države članice se morajo posluževati e-glasovanja. Uh, to je na strani vsake posamezne nacionalne vlade, da odloča o tem. Ampak seveda jaz sam podpiram to rešitev e-glasovanja. Prvič. Eh, ko smo se tega poslužili v Estoniji, je bilo leta 2005 in takrat smo po celi državi zagotovili možnost za elektronsko oddajo glasu in sicer pri občinskih volitvah in na tisoče in tisoče ljudi je takrat glasovalo elektronsko. Ampak, seveda, to sem že večkrat ponovil, gre za predvsem vprašanje zaupanja. Če ljudje lahko zaupajo temu, da se njihov denar premika nekje tam v zraku prek interneta, potem eh, seveda eh, morda bomo lahko dosegli tudi to, da zaupajo v to, da oddajo svoj glas, svoj glas prek interneta. Na eh, zadnjih volitvah v Evropski parlament smo zabeležili eno, kar eno tretjino oddanih glasov, ki so bili oddani ravno z elektronskim glasovanjem. Pripričan sem, da moramo zagotoviti več priložnosti za to, da bomo pritegnili, eh, pritegnili k eh, javni udeležbi tiste, ki se udejstvujejo tudi prek omrežja. In to niso samo mladi, ampak tudi starejši ljudje. To velja naprimer za Estonijo, kjer so tudi starejši ljudje zelo vajeni uporabe računalnika in so tudi pripravljeni elektronsko glasovati. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gustjerec Preto, SD Imko. Hvala lepa, predsedujoč in a, a, dober večer, gospod kandidat za komisarje. Vi ste govorili o strateg za spodbujanje a, povezovanja in ustvarjanje enotnega digitalnega trga. Kot podpredsednik boste imeli veliko priložnosti sodelovati z različnimi komisari in de, konkretno delovati posameznih, v posameznih resorih. Ampak a, 14 odstotkov MSP-jev je aktivnih prek prek omrežja. Se vam ne zdi, da je to problematično in namreč, ker seveda imajo določene težave pri upravljanju svojih storitev, ali bi jih bi lahko bolje financirali za to, da bojo bolje dostopali do digitalnega trga? Mislite, da bi lahko uporabljali regionalne oziroma evropske sklade za to, da zgodovimo blažji dostop do interneta MSP-jem? Z novimi priložnosti nastajajo tudi novi eh, problemi in nove stvarnosti. Eh, vprašanje je tudi eh, digitalni razkoraka, ko mislite, da boste lahko lahko eh, zmanjšali ta razkorak med podeželjem in eh, pa mestnim okoljem in med različnimi generacijami, zato da digitalna stvarnost ne bo razlog za ločevanje v Evropski uniji. Torej, dostop eh, in cene in stroški morajo biti podobni po celi Evropi. Kako se mislite lotiti tega vprašanja z ozirom na velika podjetja, ki delujejo prek interneta, zato da bomo imeli homogen trg? Hvala. thank you. Yes, really, it's really so that. Hvala lepa. Res je, da samo 14 odstotkov MSP-jev res prodaja prek interneta. Torej se ukvarja s spletnim eh, trgovanjem. Ta odstotek je tako nizek, ker eh, je trg eh, izredno razdrobljen. Zelo težko je prodajati čez mejo ob eh, upoštevanju razdobljenosti tega trga. Zato se moramo najprej lotiti tega vprašanja. Nedvomno beležimo tudi določeno pomankanje eh, ustreznih veščin na področju informacijskih tehnologij. Torej moramo imati zelo resno, resno vse te vidike. Moramo eh, ustrezno sposobiti več ljudi, tako kot sem povedal v svoji predstavitvi leta 2020 eh, bomo imeli 9000 900 tisoč eh, praznih eh, delovnih mest eh, na področju informacijske tehnologije. Torej moramo se otročiti na to in tudi ustrezno računalniško programiranje mora biti delež naših študijskih programov v splošnem izobraževanju. Moramo več pozornosti posvetiti ustvarjalnosti v naših šolah, v naših šolskih sistemih, kot pa smo počeli doslej v zadnjih desetih, dvajsetih letih, kajti dan danes ni jasne ločnice med znanostjo in uh, umetnostjo, naprimer. Torej, lahko uporabimo regionalne sklade, socialni sklad, zato da ustvarjamo ustvarjamo zato da spodbudimo digitalni sektor eh, in eh, res to uporabljamo. Doživljensko učenje je nekaj, kar je treba imati zelo resno, kajti dan danes mora ljudje pogosto krat zamenjati svoj poklic skozi svojo življenjsko eh, dobo. Čas prehitro teče, ugotavljam. Could you turn around? Skoraj da smo že končali. Sedaj vam bo zastavila vprašanje Ana Marija Koraca Bil, zato se prosim obrnite. Hvala, gospod premije. Cenim vašo zavezo, zavezo do krepitve uh, enotnega digitalnega trga in odpravljanja razdrobljenosti. Komisija je pripravljala akt o enotnem trgu 3 s katerim bi odpravili ovire, diskriminacijo in težave in dali enak status eh, fizičnemu trženju in digitalnemu trganju, trženju. Želite to predstaviti leta 2015? Navezala bi se na besede kolegice Roze Ton glede gostovanja. Parlament je pripravljen, glasovali smo o znižanju stroškov gostovanja za naše državljane. Vaši kolegi v svetu, vaši nekdani kolegi v svetu, pa to blokirajo. Ste pripravljeni uporabiti svoj položaj eh, podpredsednika komisije, nekdanjega predsednika vlade in zagotoviti sprejem te odločitve, zmanjšati stroške za gostovanje in sprejeti enotni svežen. Še tretje vprašanje na hitro. Ste pripravljeni spremeniti kulturo komisije glede digitalnega in pokazati, da je razvoj tukaj hitrejši kot eh, politika in da je včasih dobro imeti manj zakonodaje kot preveč zakonodaje in s tem ukrepiti trg. Hvala. No, kome mi je uspelo vse skupaj zapisati? Najprej stroški gostovanja, roaming. Mislim, da vsi ljudje v Evropi čakajo na to, da odpravimo te dodatne stroške za gostovanje. Dobre novice so prejeli naši državljani, ko smo eh, zmanjšali stroške gostovanja za klice, za telefonske klice. Številna telekomunikacijska podjetja so bila prav tako vesela, da je do tega prišlo predtem sta Evropski parlament in Evropska komisija na mizo dala ta predlog za zmanjšanje stroškov gostovanja. Večina teh telekomunikacijskih podjetij je bila takrat v tistem trenutku proti. Dejali so, da bomo s tem škodili njihovemu dobičku. Kaj pa se je zgodilo v resnici? Ljudje so začeli uporabljati mobilne telefone, ko so potovali v tujini, ko so uporabljali te telefone drugot, ne v matični državi. Telekomunikacijska podjetja so izgubila z vidika marš, so pa pridobila zaradi količine storitev. In to je bilo učinkovito. To je bilo morda ne dobro za vsa telekomunikacijska podjetja, ampak za večino telekomunikacijskih podjetij. Sedaj govorimo o odpravi stroškov gostovanja za prenos podatkov. Spet podjetja pravijo, da bo to škodovalno njihovemu poslovnemu modelu. No, vsaj nekatera, ne vsa. V resnici pa sam upam, da bodo ljudje na ta način začeli uporabljati mobilne naprave v tujini sam prav tako ne obiskujem vseh tistih spletnih strani tukaj, ki jih eh, obiskujem doma. Ravno zaradi tega razloga. Ponovno mi je zmanjkalo časa. Naslednji predstavnik socialistov, ki bo eh, prešel svoj čas, bo prav tako prekinjen. Gospa Toja. Gospod kandidat za komisarja. Rada bi se dotaknila teme upravljanja interneta. Moja politična skupina meni, da je neutralnost izjemnega pomena. Menimo, da ima Evropska unija zelo pomembno vlogo, tako kot zaščitnik, kot tudi kot neka protiutež, še zlasti, če pomislimo na akterje, ne kontinentalne, ki želijo omejevati svobodo potrošnika. Kako boste zagotovili, da bo Evropa imela bolj močno ulogo pri pogajanjih? Kako boste poskrbeli, da bo Evropa bolj dejavna za upravljanje, ki bo spoštovalo svobodo in ki bo jamčilo eh, pravice? Potem pa radijski spektr vidimo, da je evropska strategija začela delati korake naprej, hipoteza o bolj učinkoviti rabi, vendar pa za harmonizacijo spektra in večjo učinkovitost se moramo dotakniti tudi teme dovoljen. Ta dovoljenja države članice držijo v svojih rokah. Menimo pa, da je to tema, s katero se je treba soočiti na evropski ravni. Kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi? Hvala dodelitve spektra na tem področju potrebujemo veliko usklajevanja. Ampak države članice se tega zavedajo. Spekter obravnavajo kot svoj naravni vir in nekatere države članice želijo s prodajo teh frekvenc iztržiti čim več. Spregovorimo o standardih za 4G, za LTE. V nekaterih državah skoraj 99 odstotkov ozemlja že pokriva ta signal. Spet govorim o skandinavskih državah, o balskih državah. V drugih državah pa tega pokritja sploh ni. Nekatere države še sploh niso začele s prodajo teh spektrov. Zakaj? V vsakem primeru se bo tem, s, s tem povečala eh, konkurenčnost oziroma konkurenca med državami članicami. Spet, spet govorimo o teh skrivnih interesih. V nekaterih državah vodilna telekomunikacijska om, eh, podjetja razpolagajo s tolikšno močjo, da jih ne zanimajo spremembe, ne želijo vlagati druge, če pa lahko trenutne tehnologije uporabljajo še leta. Danes pa že iščemo omrežje 5G. Ti standardi se spreminjajo vsakih deset let. Popolno usklajevanje, to potrebujemo, ko govorimo o spektru in to usklajevanje treba je treba vzpostaviti na evropski ravni. Veliko pa je treba narediti na prostovoljni osnovi. Gunnar Hrkmark v imenu LS. Hvala. Vsi svoje države najbolje poznamo. Zaradi interneta pa tudi svet poznamo precej bolj kot kadarkoli prej. In sedaj postaja izjemno pomembno poznati svet tako pomembno kot poznati lastno državo. To, kar se dogaja zunaj v svetu, se bo zgodilo tudi tukaj, doma. Svet je poln ljudi, ki uporabljajo internet. Podjetja, državljani, politiki, vsi ga uporabljamo. To, kar je bilo nemogoče tri, pred tremi leti, je danes že resničnost. Ključnega pomena je seveda ne definirati, kaj storitve počnejo, ampak zagotoviti, da se lahko te najboljše storitve razvijajo zanima me naslednje. Kaj boste naredili, da bi zagotovili najviše hitrosti, najboljše zmožnosti v Evropi, spektre, ki to razvoj, eh, dovoljujejo? Ali so trenutni cilji dovolj ali bi radi šli dlje? Hvala. Think, uh, uh, cilji, ki smo jih oblikovali v digitalni agendi za Evropo, so že precej ambiciozni celotno Evropsko unijo oziroma 50 odstotkov Evropske unije želimo do leta 2020 pokriti s povezavo 100 megabajtov na sekundo. In to je precej ambiciozen cilj. Seveda pa moramo narediti več. Pripravljeni moramo biti, uporabiti 700 MHz za digitalni sektor. Pa še dopolnilno vprašanje. Teh 700 MHz, ki jih potrebujemo za široko pasovne povezave, za digitalni razvoj, se različno uporablja v različnih državah članicah. V nekaterih državah te frekvence uporabljajo za vojaške namene v drugih državah. Sosedi, veliki sosedi ustvarjajo težave. Države v evropski soseščini uporabljajo 700 eh, MHz v vojaške namene. Na to televizija in radio pogosto se uporablja 700 MHz za to, za signal. Ponovno moramo priti do kompromisa, do konsenza. Kako uporabiti to frekvenco 700 MHz najbolj učinkovito v dobro naših državljanov. Naprimer, primer eh, RTV hiš to frekvenco morajo prepustiti eh, drugi, drugim namenom, ampak zato jih je treba kompenzirati. To je seveda vprašanje za države članice. V vsakem primeru pa ne moremo nikomur zvijati roke. Potrebujemo več usklajevanja, potrebujemo ambiciozne cilje, ti so seveda dobrodošli. Hvala. Petra. Mija Petra, Kompula Natri, odbor ITRE skupina socialistov in demokratov. Tukaj sem v sredini. In finščino smo že slišali danes tako, da bom nadaljevala v angleščini. Funkcionalni digitalni trg je ena izmed najboljših možnosti za gospodarsko rast. Zato obstaja politična volja in veseli me, da to voljo imate tudi vi. Rešiti moramo pa tudi tehnološka vprašanja. Skoraj tri ure smo porabili za to, da smo prišli do 5G. Sama bi rada spregovorila o prihodnosti široko pasovne, pasovne povezave so vedno širše. Začeli smo z SMS-i, eh, s fotografijami, z e-pošto in tako naprej. Veseli me, da smo nekaj časa bili vodilni na tem eh, področju, da smo začeli uporabljati 3G, sedaj pa zaostajamo. Kaj bo z 5G? boste uporabili svoj položaj za to, da bi okrepili infrastrukturo, na kateri bi lahko gradili naše inovacije, inovacije za naša podjetja. Tam bi lahko prevzeli ponovno našo vodilno ulogo in na ta način ustvarjali delovna mesta tukaj v Evropi. Hvala. Najlepša hvala. V vsi Finci in tudi Estonci in tudi drugi so ponosni, da je 1G nastal že leta 1982, oziroma 1981, se pravi, čujem. Omrežje 2G je bilo zgodba o uspehu za Evropsko unijo. Spet so Finci in Švedi prevzeli vodilno vlogo na tem področju. Omrežje 4G. To moramo ponoviti s 5G. Evropa je takrat zauzela vodilno vlogo v svetu. Če je to bilo mogoče v preteklosti, zakaj ne bi isto naredili leta 2020, ko bomo verjetno začeli uporabljati omrežje 5G. Trenutno nimamo medvladnih eh, mednarodnih sporazumov o 5G naši znanstveniki, inženiri in mislim, da tudi politiki pa že delajo na omrežju 5G. Upam in pričakujem, da bo 5G posvečen vprašanjem učinkovitosti, kako uporabiti spektr smotrno, učinkovito kako izkoristiti energijo. Ne govorim zgolj o baterijah. Poraba energije v mobilnem sektorju, v telekomunikacijskem sektorju rase. To so vprašanja, na katera moramo odgovore najti danes. Hvala. Še zadnjih pet vprašanj. Ann Sander, ELS, odbor ITRE. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod kandidat za komisarja, tukaj sem. Velikani interneta se izogibajo davkom zaradi kompleksnih finančnih sistemov in uporabe različnih sedežev v Evropske unije in zunaj Evropske unije. Prejšnja komisija je že govorila o tem vprašanju. Vzpostavila je skupino strokovnjakov za davčna vprašanja na digitalnem področju. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Imam tri vprašanja. A menite, da je normalno, da obstaja takšna vrzel med velikimi dobički tujih podjetij in zelo nizkimi davki, ki jih plačujejo. Drugo vprašanje, katere ukrepe boste sprejeli, da bi omejili socialni dumping, ki nastane? In še zadnje vprašanje, a ste za uh, uporabo digitalnih storitev oziroma uh, sedež digitalnih storitev tam, kjer se te uporabljajo? Hvala. Res je. Davki so danes izjemno občutljivo vprašanje. Nekatera od teh globalnih podjetij uporabljajo agresivno davčno politiko. Ta politika ni nezakonita. Vseeno pa vzamejo najboljše od vsakogar. Splošno gledano, Evropska unija izgubi prihodke. Mislim, da ne smemo podcenjevati vloge javnega mnenja. Javnosti moramo predstaviti delovanje teh podjetij in njihovo ulogo pri plačevanju davkov. Prepričan sem, da bodo tudi davkoplačevalci odgovorili na te informacije. Ta odgovor bo negativen za tiste, ki uporabljajo to vrstno agresivno davčno politiko. Utaja davkov je velika težava. In to težavo je treba rešiti. Še enkrat bi rad naredil vse, kar lahko. Skupaj. skupaj s komisarjem Moskovicijem se bova borila za odpravo davčnih utaj. Prizadevam si tudi za enotno konsolidirano davčno osnovo. S tem bomo ustvarili več možnosti za MSP-je, za tiste, ki so pošteni davkoplačevalci. Hvala. Jörg Lechfried. Jörg Lechfried. Se upravičujem. Predsednica se upravičuje za izgovorjavo. Odbor Libe, socialisti. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na zadnje vam je precej bolje uh, uspelo, bolje kot komorkoli drugemu. Kandidat za komisarja, rad bi se še enkrat dotaknil vprašanja varstva podatkov, morda zadnjič na tem zaslišanju. Najprej splošno vprašanje, nato pa natančnejše vprašanje. Splošno vprašanje. Digitalna agenda je izjemno široka. Vsebuje veliko elementov. Kako boste vzpostavili pravni okvir za celotno področje? Glede na samo širino resorja. In drugo vprašanje. Pazljivo sem vas poslušal. Dejali ste, da je treba uravnotežiti komercialne interese in varstvo podatkov. Sam ne vidim tega kot ravnoteže. Zame je varstvo podatkov bistveno. A menite, da je treba vedno zagotoviti takšno ravnoteže, o katerem ste govorili? In ali imamo tudi pri varstvu podatkov nekatere jasne omejitve, kjer uh, neke črte ne bomo prečkali? Zame je podatkov absolutna vrednota. To je osnova za vse digitalne rešitve. Če podatki niso dobro zaščiteni, dobro varovani, poslovanje ne bo. Ljudje ne bodo uporabljali teh eh, javnih storitev na internetu. To je nuja. Varstvo podatkov mora ostati visoko na našem eh, menijo. Mislim, da se moram popraviti. Ne vem, če je mogoče uravnotežiti eh, poslovne interese in eh, varstvo podatkov. Treba je najti ravnotežje med interesi za iskanje, iskalnim interesi in varstvom podatkov. Govorili smo naprimer o e-zdravju, o raziskovanju, o tem, da je treba vzpostaviti pravila, v okviru katerih bomo lahko iskali podatke v besedilih in v sklopih informacij. To je potrebno. Kot vemo, v nekaterih državah, naprimer v ZDA, že imamo to vrstne možnosti. uporabimo lahko podatkovno rudarjenje. Naprimer na eh, japonskem, tam je mogoče rudariti za podatke. Zaradi avtorskih pravic v Evropski uniji pa je to praktično nemogoče. Najti moramo praktične rešitve, ki nam bodo dovolile nam in našim raziskovalnim inštitutom, univerzam, da se ukvarjajo s tovrstnimi dejavnostmi. Hvala. Mikael Boni, ELS, odbor Libe. Gospod kandidat za komisarja, horizontalen pristop je ključnega pomena za digitalno strategijo. Najti moramo sinergijo, uravnotežiti različne vidike digitalnega enotnega trga. To je nujno. Varstvo podatkov, razvoj velikih podatkov, dostopnost, odprtost podatkov in varnost podatkov. Uravnotežiti moramo pravice državljanov, pravico do zasebnosti na eni strani in podjetij na, drugim, na drugi strani. Zaupanje je nujno, odpraviti pa moramo prekomerna bremena. Potrebujemo ozračje, v katerem bomo lahko izmenjavali podatke. Tako med državljani kot med podjetji. Brez pogojev, brez dajatev. Potrebujemo svobodo in varnost, takšna omrežja. Odgovoriti moramo na eh, kibergrožnje. Kako boste zagotovili usklajeno politiko za to digitalno strategijo? In kako boste pripričali države članice, da bodo bolj odprte do zamisli o e, usklajevanju. Kako boste zagotovili zavezujoče rešitve, še posebej na področju e, zaščite, varnosti in izmenjave podatkov? Hvala. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Danes smo se že večkrat pogovarjali o varnosti, o varstvu podatkov. Nočem se ponavljati omenili ste odprt dostop do podatkov. Vsi podatki, ki jih zbiramo z javnimi sredstvi, morajo biti odprte narave. Za komercialno rabo in nekomercialno rabo. z odprtimi podatki lahko najdemo rešitve, ki bodo zelo uporabne za našo družbo. Svet postaja vedno bolj usmerjen v podatke. Naša industrija vedno pogosteje temelji na podatkih. Naprimer, avtomobilska industrija. 40 odstotkov dodane vrednosti v tej industriji nastane zaradi digitalnega sektorja. Avtomobilska industrija je že podatkovna industrija ali pa naprimer farmacevtska podjetja. Ne gre več za kemijo, gre za podatkovno industrijo. Danes je mogoče napovedati oziroma ustvariti molekularne strukture, ki imajo konkretne lasnosti s pomočjo podatkov, s pomočjo informacijske tehnologije, brez kemije. Varstvo podatkov še enkrat predstavlja osnovo za vsta izjemno hiter razvoj dogodkov v naših industrijah in družbah. Hvala. Silvija Costa, the... Silvia Costa, odbor za kulturo. Dobrodošli. Hvala. Gospod predsednica, govorila bom italijansko. Gospod Ansip, kot predsednica odbora za kulturo sprašujem, ali boste pri izvajanju enotnega digitalnega trga storili vse, kar je v vaši moči, zato, da boste spodbujali tudi produkcijo audiovizualnih izdelkov, kar je tudi vir za to, da povečamo bogatstvo in raznolikost in da zajamčite tudi konkurenčnost in tudi nova delovna mesta. Za nas to pomeni nujno revizijo direktive o medijih in audiovizualnih storitvah, kajti vidimo, da ta direktiva ne predvideva širitve tudi na internet in reformo avtorskih pravic za to, da bi zagotovili ravnotežje med dostopom do kulture in priznavanjem ustrezne nagrade avtorjem. Sprašujemo zato, katere zaveze nam lahko date. Ob koncu zelo cenim to, ko ste dejali, da potrebujemo ustrezno upravljanje in uskladitev z fiskalnimi pravili, vendar pa mislim, da moramo upoštevati tudi tako imenovani over the top, da bomo pozorni na prevladujoče akterje. Vidimo, da se dosti krat uporabljajo arbitrarne avtorske pravice in na nek način gre tukaj za parazitstvo v primerjavi z um, kulturno produkcijo. Hvala, upravičujem se, da sem ponovno kršila pravila, ampak pomembno je bilo prisluhniti odboru za kulturo, tako da sem vam dala nekaj več časa. Hvala. Kulturna raznolikost v Evropski uniji je lasnost, na katero moramo biti ponosni. In to kulturno raznolikost moramo v uniji ščititi. Audiovizualni sektor in kulturni sektor ustvarjata približno 4 odstotke BDP-ja v Evropske unije. In to je precejšen delež. In tukaj govorimo zgolj o denarju v našem gospodarstvu. Osnovna vrednost pa je kultura sama. Tako imenovane storitve over the top. včasih ne upoštevajo ured o avtorskih pravicah. Tega ne morejo početi, zato ker je njihova struktura takšna, da ne omogoča rabe tovrstnih orodij. Seveda obstaja nekakšna vrzel med telekomunikacijskimi podjetji in storitvami over the top. Mislim, da moramo najti pravi model, kako povezati te elemente. Danes telekomunikacijska podjetja skrbijo naprimer za široko pasovno omrežje. Storitve over the top pa lahko zgolj uporabljajo ta omrežja, niso odgovorne za njihovo vzpostavitev. Ampak še enkrat, podpirati moramo naš ustvarjalni sektor, filme, naše kinematografe, zato ker je treba zaščititi kulturno raznolikost v Evropske unije. Hvala. No Na zadnje pa še Sabin Verheyen iz odbora za kulturo zadnje vprašanje. Sprechen sich für einen ganzheitlichen Ansatz aus, um die Politik. Gospod kandidat, dejali ste, da želite dokončati digitalni trg. Kako ocenjujete vlogo kreativnega in kulturnega sektora ter celotno to področje, zlasti če upoštevamo dvojno naravo kulture? Po eni strani je to gospodarska, pa tudi socialna dobrina. Kako se boste konkretno zazeli za to, da dosežemo ravnovesje med obema tema dvema pletema? Eh, torej družbeno in gospodarsko. In kako boste ob vse večjih izzivih in ob vse večji konvergenci digitalnih sektorjev, eh, ob tem pa, če upoštevamo tudi vse širši okvir, kako boste torej ukrepali? In če upoštevamo še področje kulture in medijev na ravni Evropske unije. Hvala. Culture and digital are not enemies. They are. Kultura in digitalni sektor nista sovražnika, zaveznika sta. V Evropski uniji imamo številne dobre primere tega sodelovanja med kulturnim in digitalnim. Naprimer, Evropejana. Do te spletne strani lahko dostopate iz vseh držav članic Evropske unije in tam uživate v naši bogati kulturni dediščini. Več kot 30 milijonov elementov oziroma predmetov je tam na voljo. Na ta način lahko z digitalnim sektorjem spodbujamo kulturo, naprimer s pomočjo digitalnih knjižnic, digitalnih muzejev. Digitalni sektor nam pomaga pri promociji naše kulture. Obenem nam pomaga to kulturo in kulturno dediščino tudi zaščititi. Kot sem dejal v uvodnem nagovoru, sem proti geografskim blokadam mislim, da moramo revidirati našo zakonodajo na področju avtorskih pravic in rešiti vprašanje načela eh, teritorijalnosti. To načelo je preživeto. Končal bom z nogometom. Kot davkoplačevalec sem plačeval za nogometne tekme v Estoniji. Tukaj v Belgiji pa nisem imel dostopa do te vsebine. Zakaj ne? Nisem imel niti dostopa do našega glavnega novičarskega programa, zato ker je bil blokiran, geografsko blokiran, zaradi morda določenih izsekov, ki bi jih tam pokazali. Mislim, da to ni pošteno. Mislim, da ne smemo več sprejeti takšnega eh, geografskega blokiranja. Ne gre za to, če govorimo o kulturnih dejavnostih ali o športu. Blokada ni dovoljena. Hvala. Najlepša hvala, kandidat za komisarja, za vse odgovore in hvala lepa tudi za mnoga raznovrstna vprašanja, ki ste jih postavili poslanci štirih različnih odborov. Kandidat za komisarja, imate še pet minut, da povzamete, potem pa bom razložila, kaj bo sledilo v nadaljevanju. Torej pet minut za zaključno izjavo, izvolite. Hvala. Spoštovani predsedniki odborov, poslanci Evropskem parlamentu, hvala lepa za vsa vaša vprašanja. V preteklih nekaj tednih sem se srečal z vsemi političnimi skupinami in s toliko koordinatorji, kot sem mogel. V teh razpravah sem se lahko osredotočil na teme, ki sem jih orisal na začetku tega zaslišanja. Digitalni sektor igra veliko vlogo pri spodbujanju rasti naložb in delovnih mest v Evropi. Digitalna tehnologija in informatika sta povsod. Napredujeta in se razvijata vsak dan. Evropa pa mora iti v korak s tem. Če bom potrjen kot podpredsednik, bo dokončanje digitalnega enotnega trga moja prva prioriteta, kot sem napisal tudi sam in kot je napisal v svojih smernicah tudi predsednik Juncker. Doseganje tega cilja bo pomagalo ne samo okrepiti eh, našo konkurenčnost in ustvariti delovna mesta, to bo olajšalo tudi življenje naših državljanov in izboljšalo konkurenčnost naših podjetij v digitalni dobi. To pomeni spodbujanje evropskega digitalnega okolja, zmanjševanje pravne negotovosti in ustvariti enake in poštene pogoje za vse. To pomeni, da moramo zgraditi zaupanje v spletno okolje s krepitvijo kibernetske varnosti in to pomeni, da moramo izboljšati zaščito zasebnih in komercialnih podatkov. To pomeni, da moramo odpraviti mnoge ovire, ki so razlog za to, da je današnji digitalni trg razdrobljen. Menim, da je digitalni enotni trg tisto, kar si potrošniki in podjetja želijo. Visoko hitrostne povezave za vse, nobenih ovir čezmejno in tudi medsebojno povezane infrastrukture. Da bi izpolnili pričakovanja in zahteve evropskih državljanov, se nameravam angažirati in delati tako transparentno, kot je le možno. Seveda o posvetovanju, partnerstvu in v duhu medsebojnega zaupanja z vami. Vzdrževal bom stalen dialog z vsemi odbori. Hvala lepa. Kandidat za komisarja, ponovno se vam moram zahvaliti za tako dolgo zaslišanje, zlasti glede na to, da v preteklih nekaj tednih niste bili v stoodstotni formi, vendar pa ste govorili o vrsti tem. Trg za, oziroma odbor za notranji trg, ki ima to pristojnost in kolegi, ne samo iz tega odbora, pač pa vsi poslanci vidijo, da digitalni trg ni nekaj drugega, nekaj, kar se nas ne tiče, pač pa nekaj, kar vpliva na čisto vsako stvar, ki jo bomo počeli v prihodnje. Zato smo pripravljeni, da se soočimo z vsemi izzivi in da izkoristimo zelo varen, vendar pa živahen digitalni trg. Veselimo se že vaše ocene jutri. Ne bo vam treba na javno zaslišanje oziroma spletno zaslišanje, preden mi opravimo svojo oceno. Če se želite udeležiti spletnega zaslišanja, vse je v redu in prav, vendar pa za nas se zaslišanje konča tu. Trije odbori, ki so sodelovali. Jutri ob 11. bo sestanek. Verjetno bo odbor IMKO opravil razpravo v okviru sestanka koordinatorjev. Torej jutri v 6Q2, da se demokratično odločimo o tem, kako naprej. Hvala lepa, gospod kandidat. Hvala.